Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Lepo pozdravljeni vsi. Pozdravljam vas na seji odbora za proračunski nadzor. Pozdravljam tudi podpredsednico Evropske komisije, gospod Georgijevo. Dobrodošli, veselimo se že izmenjave mnen za vami. Dve uri imamo in imamo pa tudi spremembo dnevnega reda, kajti generalni sekretar gospod Vele je zbolel zato bomo izmenjav mnen z njim predstavili na Strasbourg eh, v četrtek zjutraj ob pol devetih. Upam, da boste vse te seje lahko udeležili. Jezikovni režim lahko vidite v novičniku Kont News. Poročevalka za to točko je Marija Dlabadajeva, besedo pa bo dobil tudi gospod Lazaru. In sicer eh, On je član Evropskega računskega sodišča. Izvolite. Madam Chair. Gospa predsednica, gospa poročevalka, spoštovane poslanke in poslanci odbora za proračunski nadzor, gospa podpredsednica komisije. V veliko čast mi je, da vam lahko predstavim izjavo Evropskega računskega sodišča o računih Evropske unije. Predstavil bom prvo poglavje, povedal pa vam bom tudi nekaj o finančnem upravljanju. Gre za novo poglavje v letošnjem poročilu. V prisotnosti mojih kolegic in kolegov ste ob prisotnosti komisarjev že govorili o posameznih izsledkih ocen. Začeli smo z prvim letom programskega obdobja za obdobje 2014 do 2020. Poglavja smo uskladili z novim večletnim finančnim okvirom poglavja 5 do 9. Primerljivo smo ohranili tako, da številke za leto 2015 predstavljamo v skladu z novim poročilom oziroma njegovo novo strukturo. Prav tako smo vključili nove ocene za zaposlovanje, socialna vprašanja in razvoj podeželja. V letnem poročilu za leto 2015 bomo nadaljevali specifično oceno razvoja podeželja, uvedli pa bomo tudi poglavje o varnosti in državljanstvu brez ocene napak to bomo uvedli v letno poročilo za leto 2016. Kaj želimo podati v tej svoji izjavi? Transakcije so načeloma v skladu z pravili, zato smo dali tudi pozitivno mnenje glede zanesljivosti, kakor velja že od leta 2007. To pomeni, da smo torej sprejeli in podpisali račune. Zato moramo v skladu s pravili podati tudi dodatno izjavo, kar pomeni, ali je bil denar porabljen v skladu z veljavnimi pravili. Po našem mnenju so bili prihodki ustrezni in v skladu s pravili, plačila so prizadeta zaradi napak, zato smo v zvezi s plačili podali negativno mnenje. Ocenjena stopnja napake za plačila za leto 2014 v celoti je 4,4 odstotke v, in to je v bližini 4,5 odstotkov za leto 2014 in to je redno več od tistega praga, ki je pri dveh odstotkih. Zdaj bom na kratko podal analizo naših izsledkov. Vsa poglavja razen administracije prizadet, so prizadeta zaradi poglavja oziroma zaradi napak. Na področju kohezije je stopnja napake 5,5 odstotkov, konkurenčnost, rast in delovno mesto, tam je napaka 5,6 odstotkov. Administracija je imela najnižjo stopnjo napake pri nič celih 5 odstotka. Enake ocenjene stopnje napake, torej 4,6 odstotka, smo odkrili pri izdatkih glede skupnega upravljanja z državami članicami in pri izdatkih, ki jih upravlja komisija. Tri, gla, tri glavne elementi pri tem so vključevanje neopravičenih stroškov, to je 41 odstotkov skupne napake, resne napake pri javnih naročilih, to je 27 odstotkov vseh ravni in nepravilne vloge kmetov in sicer to je 20 odstotkov vseh napak. V prvem poglavju analiziramo odnose med vrstami izdatkov in stopnjami napak. Odkrili smo, da pri schemah, ki vračajo stroške, stopnja napake znaša 5,5 odstotkov in to je dvakrat več od tistih programov, kjer so plačila odvisna od tega, da vlagatelji zahtevkov izpolnijo določene pogoje. Kakor prejšnjih leto so oblasti uvedle korektivne ukrepe, to velja za države članice in za komisijo in to je pozitivno vplivalo na našo ocenjeno stopnjo napake. Brez tega bi bila skupnja, skupna stopne napake 5,5 odstotkov na mesto 4,4 odstotka. Prvo poglavje vključuje še več analiz glede izterjav in finančnih korekcij. Vidi se tudi, da je veliko zneskov popravljenih pred izvedbo plačil. Poleg tega smo podali tudi poročilo s povzetkom, kjer lahko najdete več o številkah in izterjavah. Takšna analiza traja zelo dolgo. Poraba za leto 2000 do 2006 še nima končne ocene komisije, vseeno pa pozdravljamo prizadevanje komisije, da oceni morebitne prihodnje finančne korekcije in izterjave, vsekakor pa bo težko spremljati to oceno za izdatke za leto 2014, kajti več kot 2,5 milijarde evrov bo predmet korekcije v prihajajočih letih po ocenah komisije. Nova pravila za plačila 2014 do 2020, poskrbijo, da bo cikl bolj na letni ravni in komisija bo naredila prve korake za to, da bo poskrbila za več zagotovil. Evropsko računsko sodišče meni, da bi bilo treba porabo še dodatno revidirati. Analizirati je treba področje, kjer je stopnje napake konsistentno visoka in to je zelo pomembno tudi pri umestnem pregledu. Mislim, da je to dobra priložnost, da bi to tudi storili. Čisto na kratko bom omenil novo drugo poglavje o proračunskem in finančnem upravljanju. Tam zagotavljamo pozitke te pomembne teme in sicer prvič. Začenjamo torej z letnim poročilom za leto 2014. Prej je to bilo del prvega poglavja. V tem poglavju predstavljamo analizo zaostankov pri absorpciji strukturnih in investicijskih skladov. Analiza kaže, da neizterjani prispevki EU skupaj z sofinanciranjem predstavljajo velik delež skupnih izdatkov vlad. Zneski, ki naj bi bili plačeni v prihodnih letih, ostajajo zelo visoki. Komisija bi morala razmisliti o tem, da bi zmanjšala odprte obveznosti, čim prej bi bilo treba skleniti programe za obdobje 2007 do 2013. Komisija je sprejela naša priporočila, to me veseli, še posebej, da so sprejeli potrebo po napovedih o denarnem toku na dolg rok. To bi moralo proračunskim oblastem in drugim pomagati, da bodo lažje ocenili proračunske prednostne naloge. Kakor je navedeno v letnem poročilu za leto 2014, smo skupaj s komisijo rešili vprašanja, ki so bila predmet razprave v odboru za proračunski nadzor. Gre za kvantifikacijo napak pri javnih naročilih. Medtem, ko bomo v novem pravnem okviru razrešili še odprta vprašanja. Ta konstruktivni pristop se bo nadaljeval, posvečali pa se bomo tudi drugim vprašanjem. Gospa predsednica, gospa poročevalka, spoštovane poslanke in poslanci. Sporočila so pozitivna, vendar manevrskega prostora za izboljšave je še veliko. Podpredsednica Georgijeva ima pred seboj pomembno nalogo, vključno z pobudo za proračun, ki temelji na uspešnosti in rezultatih. Večje posvečanje tej temi je dobro. Prvi koraki v to smer so že bili sprejeti. Pot naprej je še dolga in mi bomo komisiji seveda pri tem pomagali. Moj kolega, gospod Kardiv, bo predstavil poglavje o tem, kako bi z proračunom EU dosegli kar najboljše rezultate. Ohranjamo neodvisnost, vsi smo partnerji v tem projektu, seveda pa imamo drugačne odgovornosti. Sam in kolegice in kolegi iz sodišča vam bomo še naprej pomagali, zagotavljali vam bomo tudi dostop do podatkov. To velja za naše partnerje, tudi Evropski parlament skozi odbor KONT in tudi za svet in komisijo. Zahvaljujem se jim za konstruktivno sodelovanje pri reševanju izzivov. Na koncu, gospod predsednica, hvala, hvala poročevalki, hvala koordinatorjem in članom odbora KONT za redne izmenjave mnen o vprašanjih, za katere sem odgovoren. Veselim se že, da bomo to konstruktivno sodelovanje nadaljevali. Hvala. Ja, hvala lepa. Inovacije v letnih poročilih računskega sodišča. Res cenimo to poglavje o uspešnosti, je za nas zelo pomembno in veselimo se, da je sodišče sprejelo to našo prošnjo. Gospod Kardiv, tudi vi lepo pozdravljeni, izvolite. Um, Hvala lepa. Tretje poglavje, torej poglavje uspešnosti. Letno poročilo zadeva predvsem legalnost in ustreznost, v tretjem poglavju pa se posvečamo uspešnosti in tudi o upravljanju uspešnosti v proračunu EU. Letos smo s tem poglavjem pokrili tri področja. Prvič, najprej smo se nekaj naučili iz dela sodišča na tej temi. Sodišče se ukvarja z proračunom in sporabo in to poglavje izkoriščamo zato, da potegnemo iz tega nekaj glavnih tem glede posebnih poročil, ki temeljijo na uspešnosti. Analizirali smo letno poročilo komisije o uspešnosti, prav tako pa smo natančno preučili, ali je proračun EU usmerjen na doseganje rezultatov. Še posebej smo se posvetili strategiji EU 2020. Najprej posebna poročila. Pripravili smo 24 posebnih poročil leta 2014, pokrivajo različna področja in to odraža seveda širino proračuna, gre od urbanega prometa do skupne kmetijske politike in drugih pomembnih področji. Posvetili pa smo se dvema glavnima temama in sicer prvič pomankanje posvečanja rezultatom in drugič pritisk, da se denar porabi in kako to vpliva na uspešnost. Kar zadeva letno poročanje komisije, pokrili smo njihove izjave o programih, o načrtih upravljanja, o dejavnostih, o letnih poročilih in tudi letna poročila o oceni. Vsako leto izvajamo te dejavnosti in tudi tokrat smo ugotovili, da je koristno, da preučimo, kakšni projekti so bili izbrani, kakšni so bili kazalniki. V tretjem členu obravnavamo teme, kjer se zadeve izboljšujejo, pa še vedno niso dovolj dobre. Mislim, da bi morali to bolje povezati s strategijo EU 2020. Komisija vam bo povedala o tem, da so zelo ambiciozni in to bo povedala tudi komisarka, da so zelo ambiciozni pri svojih načrtih. Računsko sodišče pa omogoča, da ljudje delajo na ustrezni osnovi, seveda pa se zavedamo, da je komisarka sprejela zelo težko nalogo. Ta naloga je zelo pomembna in upamo, da bo lahko čim prej začela z delom. V številnih poročilih sodišča imamo veliko priporočil, ki bi jih lahko komisarka sprejela. Upam, da bo to storila v čim večji meri. Realistično bo verjetno več let trajalo, da bomo ta nov sistem popolnoma vključili v obstoječe procese, zato upamo, da bomo lahko obstoječe procese izboljšali v skladu z našimi priporočili. Kar zadeva proračun EU in strategijo 2020, letos smo se posvetili temu, da bi proračun uskladili z cilji EU 2020, še posebej tistimi, ki so na visoki ravni. Preučujemo samo proračun EU, čeprav je strategija EU 2020 eh, skupen projekt držav članic in Evropske unije. Držav članice so glavni lastniki teh projektov. Preučili smo partnerske dogovore v okviru Junkerjevega načrta in tudi druge programe, da bi videli, ali to skladnost obstaja. Splošni cilji na visoke ravni niso dovolj ciljno usmerjeni. Mislim, da bi jih bilo treba bolj razdeliti na manjše, bolj operativne cilje, ki bi jih lahko ustrezno upravljali obdobje večletnega finančnega okvira prav tako ni usklajeno z programskimi obdobji, kajti ta obdobja ne teče v skladu z strategijo 2014-2020, naprimer. Novi večletni finančni okvir se bo končal približno v istem času kot strategija 2020, zato je, je sedaj možnost, da bi oboje prilagodili in uskladili. Seveda je težko spremeniti poročanje tekom večletnega finančnega okvira prav tako pa je arhitektura zelo zapletena in eh, težko, lepo prosim, govorite. Počasneje, tolmači imajo težave. Second, uh, finally, the, on this point, there is a limited... Torej, poročil je malo, komisija je na omejeni ravni poročala o svojih dejavnostih zaenkrat. To odraža dejstvo, da poročanje oziroma poraba zadeva predvsem prejšnji program in prejšnji program še ni upošteval strategije EU 2020, skladi ESI, partnerstva oziroma sporozume o partnerstvu so ključni pri teh skladih, denar se bo uporabil na ravni država članic. Skladi ESI podpirajo 11 tematskih projektov, preučili smo pet partnerskih sporozumov in en program v vsakem tem sporozumu, ugotovili smo, da obstajajo stalne povezave. To je bilo naše vprašanje. Ali obstaja povezava med ESI in cilji EU2020? E ugotovili smo, da se to vedno ne dogaja. Za komisijo je težko spremljati in poročati o tem, kaj se dogaja v okviru strategije EU2020 in ali ta povezava dejansko obstaja. Prav tako ni bilo jasno, ali se dovolj posvečamo rezultatom v teh novih sporazumih. Naš rezultat je naslednji. Potencijalne prednosti obstajajo, kar zdiva koherence ukrepov EU, vendar ukrepov in prednosti zaenkrat še nismo v celoti realizirali. Partnerski sporozumi se ukvarjajo z vsemi petimi skladi ESI skupaj, vendar za mojena bila priložnost, kajti v samem partnerstvu se ukvarjajo samo z enim skladom. Dobrodošlo je, da poskušajo pri komisiji zagotoviti nekaj konsistentnosti z državami članicami, čeprav obstajajo še določene pomanjkljivosti. Premalo je posvečanja rezultatom, države članice bi morale v svojih partnerskih sporazumih opredeliti rezultate, ki bi jih bilo treba doseči. Zaenkrat so ti rezultati precej nejasno zastavljeni. Zaenkrat še ni videti izboljšav, ki bi nastale zaradi spremembe, ki je bila uvedena prejšnje leto. Prav tako ni nobenih finančnih sankcij glede na rezultate, ali so doseženi ali ne. To je tretje poglavje. Gospa predsednica, se opravičujem, da sem eh, govoril prehitro. In to je vse. Hvala. Ja, Hvala lepa nas do so pa tolmači res ostali brez sape. Hvala za predstavitev poglavja o uspešnosti, to je težko poglavje. Tukaj imamo veliko kritičnih vprašanj za gospod podpredsednico. Najprej vam čestitam. Ne vem, ali so kolegice in kolegi to videli, ampak januarja 2016 so Združeni narodi objavili poročilo o humanitarni pomoči. Too important to fail, In gospa podpredsednica je bila soautorica tega poročila, to je zelo pomemben dokument. Zaradi krize z migranti vsak dan tudi za svojimi voljivci govorimo o tem in tudi za državljani. Hvala lepa še enkrat in kar takoj vam dajem besedo. Uh, uh. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa poročevalka, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani člani Evropskega sodišča, gospod Lazaru, gospod Kardev, gospa in gospodje. Ustrezno je začeti s tem, da si priznamo, da je svet v težavah. Tudi v Evropi imamo težave in v tem kontekstu je naša razprava še toliko bolj pomembna. Res je nujno, da ugotovimo, kaj je treba storiti, vendar to moramo potem tudi izvesti v praksi. Hvala vam za priložnost, za to, da govorimo o razrešnici za leto 2014. Hvala vam tudi za pisna vprašanja. Na ta vprašanja smo vam podali podrobne odgovore če želi kdo še več informacij, vam bomo seveda te informacije in podatke tudi zagotovili. Na začetku želim spregovoriti o štirih elementih. Posvečanje rezultatom, stopnja napake in skladnost, preglednost in človeški viri. Na začetku se želim zahvaliti računskemu sodišču. Gospod Cardiff je prav tako opravil odlično delo in seveda tudi gospod Lazaru. Hvala za to, da ste postopek o razrešnici začeli s tem, da ste upozorili na nov pristop, ki se posveča uspešnosti in rezultatom. Tudi poročevalka, gospod Lebajeva, to neprestano povdarja. V tem smislu sem prepričana, da bo letos postopek za razrešnico ključnega pomena. Pri komisiji resnično menimo, da se je treba kar najbolj posvečati zagotavljanju najboljših rezultatov v smislu zagotavljanja dodane vrednosti za naše davkoplačevalce. To velja za vsa področja porabe finančnih sredstev, za vse projekte in eh, kakor veste, smo sprožili nov postopek v zvezi s proračunom, posvečamo se rezultatom in uspešnosti. Po našem mnenju bo to izboljšalo porabo denarja. Posvečamo se štirim vprašanjem. Torej, kje denar porabljamo, kako denar porabljamo, kako se to oceni. Tukaj pozdravljamo dvojen pristop, torej skladno s pravili in rezultati. Četrto vprašanje pa je, kako poročamo in komuniciramo v zvezi s proračunom. Gradimo na političnih zavezah oblikujemo tehnično znanje in krepimo tudi institucionalno sodelovanje, zato da bi dejansko izvajali proračun EU, ki temelji na doseganju rezultatov. Prvič, oblikovali smo mrežo komisarjev za porabo, ki se redno sestaja, zato da spremljajo napredek in usmerjajo delo na tehnični ravni. Prav tako smo se politično zavezali v delovnem programu komisije, da bomo strategijo izvajali v skladu z proračunom na osnovi uspešnosti. To velja za komisijo od leta 2016 naprej. To bo veljalo za vsa področja porabe in, kako je povedalo računsko sodišče, gre tukaj za dolgotrajen projekt. Zato bomo morali redno ugotavljati, kaj je bilo doseženo, kje so težave in te težave bomo potem tudi skupaj odpravljali. Drugič, oblikovali smo delovno skupino, ki jo vodi generalni direktor za proračun, zato da bi med seboj izmenjali podatke in informacije in da bi izmenjali tudi dobro prakso. Vključili smo tudi OECD, povabili smo kritično oko, ki nam bo pomagalo ocenjevati, kakšne so proračunske zmogljivosti druge in kako bi lahko sami ocenjevali sebe izboljšujemo poročanje na interni ravni, upoštevati pa je treba, da je nov okvir za programe 2014 do 2020 uspešen šele, ko bo izvajanje teh programov v teku. Torej, kaj bomo počeli do takrat? Strinjam se z gospodom Kardifom, ko pravi, da je treba imeti v mislih preoblikovanje, vendar dokler ne pridemo do tja, je treba vseeno skrbeti za skladnost. Zato se poskušamo čim več naučiti iz ekspost ocen iz preteklih organov, naprimer sedmi okvirni program, regionalni program, program za razvoj podeželja in Evropski socialni sklad. Samo en primer, sedmi okvirni program. Prejeli smo že ekspost oceno za doseganje 36 odstotkov zaključenih projektov. In to znaša torej 36 odstotkov skupne vrednosti programa. Zdaj je treba to predhodno ekspost oceno izkoristiti, se čim več naučiti in znanje vključiti v nove programe, naprimer obzorje 2020. Nedavno smo predstavili koncept, da bi to strategijo uvedli tudi na medinstitucionalni ravni. Prav tako bomo imeli več srečanj strokovnjakov, ki bodo vključevali tudi parlament, svet in računsko sodišče. Hvala računskemu sodišču za to, da so prvi potrdili zavezo temu delu. Še naprej bomo vsako leto pregledovali stanje na letnih konferencah v zvezi s proračunom. 22. septembra lani je bila prva in že sedaj imamo datum za naslednjo konferenco, to bo 27. septembra leta 2016. Gospa Gresle, tokrat smo res upoštevali razpored vašega odbora, zato lahko kar sedaj že to vključite v svoje koledarje. Posvečanje rezultatom tudi pomeni, da je treba zagotoviti izboljšave na področju skladnosti. Pravila so zato, da se jim sledi. Sicer smo dosegli, da se je stopnja napake stabilizirala v zadnjih dveh letih pri 4,4 odstotka, vendar 4,4 odstotka je še vedno veliko več od praga sprejemljivosti. Zato moramo še naprej delati na tem, kakor sodišče priporoča. In sicer delati moramo na dveh vidikih. Prvič, poskusiti moramo preprečevati napake, kajti to je seveda najboljši način za to, da se zniža stopnja napake, torej da do napak sploh ne pride. Računamo na to, da bomo lahko sodelovali z parlamentom na prizadevanjih za to, da bi dosegli poenostavitve, še posebej kar zadeva morebitno revizijo finančne uredbe, zato da bi dejansko lahko odpravili kompleksnost To je pomemben dejavnik pri stopnjah napak. Prav tako bomo izobraževali nadzornike in upravitelje, sodelovali pa bomo tudi z nacionalnimi oblastmi. Vendar potrebna so tudi korekcije. Korekcije so spodbuda za preventivo. Če oblasti vedo, da bomo izterjali denar skozi neto korekcije, potem je več verjetnosti, da bodo ravnale disciplinirano. Imamo novo pravila za leto 2014 do 2020, tam smo izboljšali možnosti za neto finančne korekcije v večletnih finančnih okvirih. Korektivni zneski predstavljajo približno 2 odstotka zneska vsako leto. To je precej. Če se to upošteva, potem lahko vidimo, da se dejansko stopnje napake približa materialnemu pragu. Jasno pa želim povedati, da so napake v zvezi s korekcijami povezane z napakami iz preteklih let. Za računsko sodišče to seveda pomeni, da tega ni mogoče vključiti v letno oceno. Vendar pri večletnih programih je zelo pomembno, da še naprej pritiskamo v smislu korekcij, zato da se končna stopnja napake približa želenemu rezultatu prav tako se poskušamo čim več naučiti iz te redno visoke stopnje napake. Tudi računsko sodišče to vedno povdarja. V okviru večletnega oziroma mestnega pregleda še ne bomo imeli dovolj informacij o izvajanju trenutnih programov. Vendar to ne sme biti ovira za nas, da ne bi že sedaj preučili, kakšno je stanje, dokolikor pač lahko, zato da se naučimo čim več iz eh, preteklih programov. Čeprav nam je uspelo doseči nekaj napredka na področju podatkovnih sistemov, podatki držav članic niso vedno tako zanesljivi, kot bi morali biti. Zato tega ne smemo vzeti kar tako, Delati moramo na osnovi prilagoditev, ki jih poda sodišče in tudi na osnovi našega strokovnega znanja. Tretje vprašanje - preglednost. Jasno smo se zavezali preglednosti, kajti preglednost je najboljši prijatelj davkoplačevalcev. V zvezi s temi prilagoditvami, ki sem jih omenila, smo zelo pregledni. To je omenjeno tudi v naših letnih poročilih o dejavnostih. Mislim, da si tudi sodišče želi videti izboljšave na tem področju, na področju preglednosti podatkov, zato da bomo lahko sprejeli boljše zaključke. Preprost model revizij, to je tisto, kar bi moral biti naš cilj. Z odborom želim deliti tudi naslednje. Spremenili bomo poročanje komisije poročila o upravljanju in letna poročila o dejavnosti bodo spremenjena, tako da se bodo generalni direktorati lahko bolj posvečali dejavnostim in temu, kako njihove dejavnosti prispevajo k skupnim ciljem komisije. Odločili smo se, da bomo združili skupno poročilo in poročilo o členu 318, zato da se bomo lahko bolj posvečali rezultatom. Preglednost smo ukrepili tudi na področju človeških virov, objavili bomo primere vrtljivih vrat. Varohinja človekovih pravic je podala to priporočilo, mi smo to sprejeli in ona je to podprla, kar zadeva boj proti goljofijam. Prosili ste nas, da bi zagotovili več neodvisnosti nadzornemu odboru OLAFA. To ni bilo enostavno vprašanje, to priznam. Vendar, danes vam lahko povem, da smo proračun za nadzorni odbor premaknili iz Olafa k komisiji, to je korak, ki ste ga priporočali in pripravljamo tudi končno obliko, posvetu, končno obliko posvetovanja nadzornega odbora glede odločitev v zvezi z sekretarijatom. Videli bomo, ali bo v okviru nizozemskega predsedstva nam uspelo sprejeti določene specifične ukrepe, zato da bi se izognili morebitnim očitkom glede omešavanja. Na koncu pa še človeški viri. Povem vam lahko, da sem zelo ponosna na naše ljudi. Ljudje so zelo kompetentni, v veliki večini so to čudoviti ljudje. V naših odgovorih smo povedali, da so ljudje delali 110 tisoč dni brez dodatnega plačila. Želimo si, da bi osebe bilo motivirano, želimo si, da bi se bolj posvečali prednostnim nalogam Evrope. Njihove karijere bi morali biti bolj preulačne, zato da bi bili bolj mobilni in bolj prožni. Prav tako bomo obravnavali prenisko uspešnost, kajti poskrbeti želimo, da bomo tudi to področje uredili tako, kot je treba. Naj vam podam samo en primer tega, kaj mi počnemo, zato da bomo bolj specifični. Lani jeseni smo potrebovali takošnje povečanje sredstev oziroma viro v DG.com in Home in Eco, zato da bi se lahko rešili oziroma da bi lahko se ukvarjali z migransko krizo. 65 mest smo razpisali, 50 v enem in 15 v drugem, več kot 800 odzivov smo prejeli, na katere so se prijavili za obe mesti. Prav najverjetno je bilo videti, koliko ljudi je bilo dobrih za nas. Ljudje so se bili pripravljeni uskladiti za našimi prednostnimi nalogami in pripravljeni so bili svoje znanje in sposobnosti ponuditi tam, kjer je bilo to potrebno. Poiskati smo morali načine za to, da bi bili prožni, ne zato, ker je prožnost dobra sama po sebi, ampak zato, ker smo morali ljudi izkoristiti na najboljši možni način, glede na to, da je bilo treba zmanjšati število zaposlenih za pet odstotkov. Kaj to pomeni? Ti rezi pomenijo, da je bilo tisoč oziroma 115 mest izbrisanih lani in 239 letos. Uvedli smo sinergije, racionalizirali smo službe komisije, zato da smo jih izboljšali in da kar najbolje izkoristimo talent, ki ga imamo. Posvečamo se horizontalni učinkovitosti, še posebej kar zadeva logistiko in komunikacije. Posvečamo pa se tudi vertikalni analizi. Spremenili smo generalni direktorate. Prožnost je dvosmerna ulica. Namreč ljudi prosimo, da so bolj prožni in mi jim prožnost vračamo v smislu dela nadaljavo in prožnega delovnega časa. To je zelo pomembno v novih varnostnih okoliščinah, v katerih smo. Še naprej lahko torej opravljamo delo, čeprav obstajajo omejitve zaradi varnosti. Zahvaljujoč delu nadaljavo, vsaj delno, smo z delom nadaljevali tudi lani, ko je bil v Belgiji razglašen rdeči alarm. Ukrepiti smo želeli odpornost na nove grožnje, vključno v evropskih šolah. Upravljamo z talentom, srednji menedžeri oziroma menedžeri na srednji ravni so še posebej izpostavljeni tukaj. Kolegi je podprl ukrepe na tem področju, povem vam lahko, da smo že dosegli veliko napredka. Kolegi in jaz vsak teden po zasedanju kolegija pripravimo kratek video za osebje, govorimo o tem, o čem smo govorili, prav tako pa povem, kdo je bil imenovan. In to je meni v veliko veselje. Pogosto gre za moškega in žensko, dva moška, dve ženski. Vidimo lahko torej, da je dosežen napredek samo da boste vedeli, kaj se dogaja, če sklenem to poglavje. Ne upravljamo z njim več na administrativni ravni, ampak eh, praktično. Upravljamo torej s talentom. Na koncu želim povedati še nekaj. Čutimo odgovornost, kajti smo v težkih časih, želimo storiti kar najboljše za svoje ljudi. Hvala. Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Hvala lepa tudi za to, da ste odgovorili na naše vprašanje. Eh, 120 vprašanj ste dobili, eh, s tem eh, ste dosegli rekord. Gre predvsem za vprašanje boljšega poročanja. Polovica vprašanj namreč ne bi potrebovali, eh, če bi eh, te informacije vključili v eh, svoje letno poročilo o dejavnostih. Ne vem, zastavljati smo morali vprašanje o tem, kako dolgo je trajal bolniški dopust in tako naprej. Torej, Nekaterim vprašanjem bi se lahko uh, izognili, uh, ker gre za vprašanje zaposlenih v uh, inštitucijah, smo danes povabili tudi kolege iz odbora za pravne zadeve, ampak nažalost se nihče naše seje ni udeležil, čeprav bi jim koristilo, uh, če bi se nekoliko seznanili tudi s, te inform s temi informacijami. Sedaj pa dobi beseda poročevalka gospa Dlebalajova. Hvala lepa, gospa podpredsednica, eh, dragi člani računskega sodišča, eh, spoštovani eh, poslanci. To je pravzaprav zaden posvet v povezavi z razrešnico za leto 2014. Čau mi je, da je temu tako, kaj ti pogrešali vas, pogrešala vas bom in pogrešali vas bomo. Tukaj gre za odgovore na specifično vprašanje, pa tudi za bolj globalen pristop. Imam seznam eh, zadev, v katere bi se morali še poglobiti in kjer želimo še dodatne zaveze Evropske komisije. Ampak začela bom z nečim, kar vas ne bo presenetilo. Recimo eh, uravnotežen eh, pristop k doseganju uspešnosti in pa skladnosti in bolj, pristop, in bolj konstruktiven pristop k razrešnici. Rezultati so se izboljšali, okrepilo se je tudi zavest o uh, dobri uporabi evropskih davkoplačevalskih sredstev. Uh, poleg tega uh, se je akademski uh, koncept spremeril v realističen pristop. Vsaj upam, da je tako, ampak na začetku s tem nismo dosegli rezultatov, ki smo si jih želeli. Uh, Zato razrešnico smo šele na začetku poti, gre šele za začetek. Kaj ti vse parametre bo potrebno v prihodnosti še izboljšati, tudi potrebne eh, zaključke in priporočila, ki jih bo potrebno odobriti in pa uh, izvesti v praksi. Vidimo velike razlike med eh, razrešnico za leto 2014 in pa uh, politikami, katerim se je zavezala gospa podpredsednica. Eh, Gospod podpredsednica, tudi jaz bi rada izpostavila eh, nekaj eh, tem, ki se ne ujemajo povsem z vašimi. Kar zadeva uspešnost, mislim, da je sodišče in zato se mu zahvaljujem izpostavilo zelo dobro mnenje v svojem poročilu za leto 2014. Namreč poročilo pravi, da gre za dve obdobje, ki se prekrivata večletni finančni okvir in politika za rast in ustvarjanje novih delovnih mest mandata parlamenta in komisije se hkrati ravno tako razlikujeta. V odboru eh, za proračunski nadzor ocenjujemo uspešnost in nadzorujemo finančno upravljanje. Zato je za nas ključnega pomena, da eh, so eh, z finančnimi sredstvi doseženi politični cilji Evropske unije. Torej, rada bi vam zastavila še nekaj dodatnih vprašanj, kajti prejeli smo že nekaj pisnih pojasnil. Zanima me, kakšna je povezava med akcijskim načrtom gospoda Junkarja z desetimi prednostnimi nalogami in pa uh, strategijo Evropa 2020. Kakšne so uh, povezave, kar zadeva poročanje, kar zadeva časovnico in tako naprej. Zanima me, kako nameravate te cilje vključiti v eh, strateške načrte, ki ste jih prej omenjali. Kajti, eh, koliko jaz vidim, imamo po eni strani eh, programski načrt, ki bi sprejet leta 2010 pred prihodom predsednika Junkarja. Eh, tukaj gre za sedem temeljnih strategij, kaj se je zgodilo z njimi, z njimi oziroma za sedem temeljnih pobud. Po drugi strani pa imamo večletni finančni okvir za obdobje 2014 do 2020, ki je bil ravno tako sprejet pred Junkarjevim imenovanjem in ki. Eh, določa, kako uporabiti sredstva za eh, različna politična področja. Mogoče bi lahko kaj več povedali o tem. Druga točka. Sodišče povsem opravič, upravičeno obžaluje, eh, da bi bilo eh, koristno povezati pet strateških skladov pod skupnim naslovom, vendar ta cilj ni bil uresničen in zaradi tega mm, se tudi politični cilji agende 2020 niso prevedli v realistične cilje. Torej gre za nesistematičen pristop, kar zame predstavlja velik problem. Predvsem, ko gre eh, za eh, scheme razvoja skupnosti, ko gre za eh, kohezijske projekte in tako naprej. Zelo vesela bi bila, eh, če bi mi eh, lahko zagotovili eh, več podatkov v zvezi z tem. Kajti mi moramo pripraviti ex post analizo in poiskati rešitve in podati priporočila in to tudi počnemo. Tretja točka, pilotni projekti, ki jih je predlagalo računsko sedišče, kar zadeva regionalne zadeve in razvoj podeželja. Ti jasno kažejo, da eh, je ta vidik uspešnosti eh, izjemno zahteven vidik. Letno poročilo računskega sodišča eh, pravi, da so tri četrtine projektov dosegle svoje cilje ali so jih vsaj deloma dosegle. Ehm, ena četrtina pa teh ciljev ni dosegla. To se mi zdi razmeroma zaskrbljujoče. Kar zadeva e, razvoj e, podeželja, e, se je izkazalo, da učinek vzvoda v teh skladih ni učinkovit. Torej bi rada uspodbudila računsko sodišče, da pripravi še temelitejšo analizo rezultatov in uspešnosti kot eh, veste, vedno povdarjam, da je potrebno najti eh, pravo uravnoteženost med eh, formalnimi in pa praktičnimi vidiki uporabe evropskih finančnih sredstev. Tukaj govorimo o popravkih, o napakah in tako naprej. Pri tem pa je seveda potrebno upoštevati tudi kvalitativno absorpcijsko sposobnost. Pri vsem tem je potrebno upoštevati načelo zdravega upravljanja, kar pomeni, da Evropska unija potrebuje proračun, ki temelji na uspešnosti in zaradi tega pozdravljam pobudo, ki ste pripravili, gospa podpredsednica. Ampak, in sedaj sem pri četrti točki, eh, pri tem eh, se eh, seveda ne moremo odreči skladnosti. Stopnja napak v neposrednem ali pa uh, v uh, deljenem upravljanju sedaj znaša 4,6 odstotka. Pri tem ima Evropska komisija vodilno ulogo. Eh, v letu 2013 je bila ta stopnja napak 3,7 odstotka in Evropska komisija te številke ne more kar zanemariti, kajti to se nanaša na notranjo politiko, pa tudi na. Eh, obsežen pristop, eh, ki eh, bo znal povezati cilje z natančno zastavljenimi roki in sicer za vsa politična področja. Eno izmed področji je bilo v središču vseh razprav v Evropskem parlamentu. Govorim o e, migracijah in pa o azilni politiki, kar je seveda tudi povsem normalno glede na zaskrbljenost med evropskimi državljani. Žal mi je, da komisar Avromopoulos eh, ni našel dovolj časa, da bi se za našim odborom eh, pogovarjal o eh, izvajanju politik na tem področju tekom tega postopka razrešnice za leto 2014. Mislim, da bi bilo to zelo pomembno in to bom vedno znova poudarjala tudi pri obravnavi tega osnutka razrešnice. S tem zaključujem svoj prvi prispevek in kasneje bom še spregovorila ob zaključku razprave. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa podpredsednica, izvolite. Uh, Najlepša hvala. Potreba po ravnotežju med uspešnostjo in skladnostjo, to je nekaj, kar podpiram tudi eh, sama. Namreč eh, spoštovanje pravil je neposredno povezano z uspešnostjo. Če spoštujemo pravila, smo tudi uspešnejši. Torej gre za dva različna dela ene in iste enačbe. Torej, naj ponovim to, kar je povedal že gospod Kardif. Govorimo o agendi. Eh, ki bo zahtevala kar nekaj časa, agendi, ki se nanašajo na spremembe. Ampak, če želimo doseči cilje, potem si jih najprej moramo jasno zastaviti. Potem pa moramo uh, določiti posamezne korake in izmeriti njihovo uspešnost. Govorili ste o agendi 2020, o Junkarjevih uh, eh, prioritetah, o uh, sedmih temeljnih uh, pobudah. In tako naprej. In zastavili ste vprašanje, kako je vse to povezano sedem temeljnih pobud je tesno povezanih z večletnim finančnim okvirom. Še prav posebej z tistim delom večletnega finančnega okvira, ki, eh, s katerim upravlja Evropska komisija, gre za 20 odstotkov. Če si ogledate eh, teh eh, sedem strategij, eh, digitalna agenda, inovacije, mladi, industrijska politika, eh, v času globalizacije, agenda za nove veščine in eh, nova delovna mesta, eh, boj proti eh, revščini. Če si ogledate torej, vse te pobude, potem lahko natančno izmerite tudi naš uspeh pri uresničevanju teh pobud. In podobno si lahko gledate tudi partnerske sporazume in na ta način boste ugotovili tudi, kako so povezani. Zadeve pa postanejo nekoliko bolj zapletene, eh, če se vrnemo k pripombi računskega sodišča, ki je povsem upravičena. Gre za prekrivanje ciljev Evrope 2020 in pa eh, partnerskih sporazumov. Zadeve se razlikujejo eh, in sicer glede eh, na situacijo v posameznih državah, glede na to, v kolikšni meri so se države članice angažirale pri izvajanju agende 2020, kako so pripravile svoje lastne načrte in kako so ti načrte povezale z sredstvi skladov. Nekatere so na tem področju storile več, druge so storile manj. E, nekatere e, so se bolj osredotočile na postopke, druge so obrale bolj obsežen pristop in so se bolj osredotočile na rezultate. Hkrati pa je ključnega pomena tudi, dokolikšne mere je evropski proračun pomemben v nacionalnem proračunu. V tistih državah, kjer je evropski proračun edini vir eh, financiranja eh, javnih projektov, je eh, povezava tesnejša kot pa v tistih državah, kjer je proračun Evropske unije manjši in se osredotoča na enega ali pa na eno ali pa dve pobudi eh, izmed teh eh, sedmih eh, strateških pobud. V nekaterih državah gre za boj proti brezposelnosti med mladimi, v drugih državah bolj za raziskave in razvoj. Torej, zaradi tega imamo to raznolikost, ki po mojem mnenju sama po sebi ni slaba gre bolj za vprašanje, kako eh, se bomo še bolje osredotočili na prioritete in kako se bomo še bolj osredotočili na doseganje rezultatov. Kar zadeva agendo 2020 in pa Junkerjevih deset prioritet. Upoštevati moramo predvsem dve pripombi. Nekatere izmed Junkerjevih prioritet imajo neposredne proračunske posledice, recimo ulaganje, delovna mesta in rast. To je neposredno povezano z Evropskim skladom za strateška ulaganja. Neposredno. Nekatere izmed teh prioritet so bolj pomembne v političnem kot pa v proračunskem pogledu. Recimo ustanovitev Unije kapitalskih trgov. Ne, se upravičujem, gre za širši koncept, namreč poglobitev in razširitev notranjega trga. Če govorimo zgolj o kapitalski uniji, potem eh, lahko hitro ugotovimo, da to nima velikega vpliva na naš proračun. Torej, ta povezava je veliko ohlapnejša. To je torej en vidik. Pomen proračuna je drugačen pri posameznih prioritetah. Kaj pa zadeva prekrivanje eh, z agendo 2020, bi dejala, da se eh, Junkerjev načrt bolj osredotoča na cilje agende 2020 in da presega agendo 2020. Gre za nove oziroma ponavljajoč, pojavljajoče se eh, nove zadeve, kot recimo migracije ali pa poglobitev notranjega trga. Torej, kaj storiti? Imamo vse te različne elemente in kaj eh, potem storimo v okviru Evropske komisije? Storimo vse, kar je v naši moči, da bi to kar najbolje povezali in sicer eh, glede eh, na proračun, ki nam je nam voljo. EU 2020 ostaja naš kompas, kajti to je zelo obsežna in jasna strategija, kako eh, lahko eh, podpremo rast in pa učinkovitost v Evropski uniji. Junkarjev načrt in prioritete v tem načrtu določajo dejavnosti te Evropske komisije. in prekrivanje obeh eh, strategij je nekaj, eh, s čimer eh, se ukvarjajo naši zaposleni. Namreč ni nasprotovanja med tema dvima konceptoma. Oba koncepta predstavljata dobre smernice. Visoko zastavljeni cilji, ki niso bili uresničeni. To je naslednja točka, ki ste jo izpostavili. Rada bi dodala le sledeče. Rada bi podala pojasnilo. In tukaj gre za to, kar je povedal gospod Kartif. Smo na začetku, ne na koncu poti, kar zadeva doseganje rezultatov in pa uspešnosti. Torej, spoštujemo vsakršno pomoč želimo hitrejši napredek, ampak seveda priznavamo, da eh, bi bilo najbrž naš način dela potrebno malo spremeniti glede na trenutno situacijo. Uspešnost posameznih področji, prav imate. Veliko se lahko naučimo drug od drugega. Omenili ste razvoj podeželja. Že na samem začetku sem povedala, da na operativni ravni, na eh, ravni zaposlenih skušamo vse skupaj povezati, kajti na ta način eh, lahko izboljšamo tista področja, eh, ki zaostajajo. Na področju razvoja podeželja smo dosegli zelo dobre rezultate in sicer pri povezavi razvoja podeželja in kohezijskih skladov z digitalno agendo, torej eh, digitalizacija Evrope z namenom dosega konkurenčnosti, uporaba kohezijskih sredstev in pa sredstev iz sklada za razvoj podeželja za okrepitev eh, razvoja interneta na podeželskih eh, področjih. In na ta način lahko najdemo primere za napredek enega področja zaradi uporabe izkušenj iz drugega področja. Kar pa zadeva zdravo finančno upravljanje, se povsem strinjam z uh, vašim stališčem. Spoštovanje pravil je ključnega pomena. Pravila uh, imamo zato, da jih spoštujemo. In eh, še naprej si bomo prizadevali v tej smeri. In na zadnje še specifično vprašanje, ki ste ga zastavili. Zakaj se je poslabšala stopnja napak na področju konkurence? Kaj se je zgodilo v tem letu? Bilo je nekaj zelo velikih napak, ki eh, so spremenile ravnotežje. Polovica napak izhaja iz šestih velikih napak, medtem ko smo v lanskem letu imeli le eno veliko napako. Nič se ni spremenilo, kar zadeva nadzor. Med letoma 2013 in 2014 spremenile, spremenile se vrsta napak, šest je bilo velikih napak torej. Eh, velika večina pomankljivosti, ki jih ugotavlja računsko sodišče, eh, se nanaša na neustrezen nadzor strani eh, certificiranih revizorjev in pa nacionalnih revizorjev. In zaradi tega bomo tudi udali, podali ustrezna priporočila za zagotovitev kakovosti na tem področju. Imamo obsežen sistem nadzora ex ante imamo tudi pisna priporočila, eh, skrbimo za nadaljne izobraževanje in z pomočjo priporočila računskega sodišča se bomo še bolj osredotočili na ex ante nadzor eh, v okviru obzorja 2020. Nekatere napake se ne bi skodile v okviru obzorja 2020. Ehm, raziskovalni program uh, eh, I7 je bil uh, preveč široko zastavljen. Kaj ne storiti, če želimo poenostavitev? Odgovor na to lahko najdemo ravno v tem programu. Otresti se je potrebno predpisov, ki eh, povzročajo izgubo virov med raziskovalci. Hkrati pa bi lahko na ta način znižali tudi stopnjo napak. In upam, da se bo računsko sodišč, eh, sodišče strinjalo, eh, da v obzorje 2020 vključujemo izkušnje, ki smo izbrali v okviru sedmega raziskovalnega programa. Najlepša hvala. Hvala lepa. Naslednji je kolega Štehovski, prosim. Reporterko, vašena paní pred... Hvala lepa, gospa poročevalka, gospa predsednica, spoštovani člani Evropskega računskega sedišča, spoštovana komisarka. Najprej bi se vam rad eh, zahvalil za odlično upravljeno delo pri pripravi tega poročila. Gospa komisarka, vam pa bi se rad zahvalil za. Uh, obsežne in podrobne odgovore, ki ste nam jih poslali pred to sejo. Našel sem veliko odgovorov na svoje vprašanje, imam pa še eno konkretno vprašanje, ki se nanaša na evropske subvencije v državah članicah. Prihajam iz Češke republike in pri nas so evropske subvencije povezane z korupcijo eh, in pa z nepreglednostjo. Evropske subvencije nimajo eh, le pozitivne konotacije, ampak so pogosto povezane z eh, goljufijami in pa nesistematičnim nadzorom. Recimo, če navedem primer železnic. Eh, kjer so bila sredstva, ki naj bi bila namenjena izgradnji železniške infrastrukture, namenjena le enemu železniškemu podjetju v Češki republiki. In eh, to eh, je jasna kršitev pravil z področja javnih naročil. Torej, gospa komisarka. Kako se nameravate boriti eh, proti eh, vedno več goljufijam eh, pri dodeljevanju evropskih subvencij? Ali ne menite, da nadzor ne nadzoruje na tem področju ali pa da je nezadosten, pomankljiv? Zanima me, ali ste prejeli pobude za strani nadzornih organov držav članic? in uh, sicer uh, govorim o področju železniškega sektorja, ali je bil Olaf eh, seznanjen s tovrstnimi uh, kršitvami. Hvala lepa, gospa podpredsednica, izvolite, beseda je vaša. The, the control... Filozofija nadzora uh, pri deljenem upravljanju od nas zahteva, da se v veliki meri zanašamo na nadzor nad porabo sredstev, ki je blizu prejemnikom eh, subvencij. Včasih se zgodi, da nam države članice ne zagotovijo zanesljivih informacij in zaradi tega Evropska komisija dopolnjuje prizadevanja držav članic z lastnimi revizijami. In to seveda dopolnjuje delo naših revizorjev, govorimo o Evropskem računskem sodišču. Verjamemo, da je zelo pomembno, da vlagamo v usposabljanje v državah članicah da izdajamo ustrezne smernice, hkrati pa moramo zagotoviti tudi ustrezen nadzor za naše strani, tako da bi zagotovili učinkovitost nadzora. Res je. da si skušamo bolj prizadevati na področju usposabljanja. želimo enotno verigo nadzora, ampak želimo se izogniti tudi tveganju, ki ga takšna enotna veriga predstavlja. Namreč gre za nedovolj dobre podatke, ki bi ogrozili kakovost revizije. In to uh, je tudi težava, ki jo imamo z Evropskim računskim sodiščem. če nadzor na ravni držav članic ne deluje, to ne sme vplivati na uh, celotno revizijsko verigo. Kolegi Vogen, pite. Kolega Vogen. Hvala lepa, gospa predsednica. Rad bi se zahvalil poročevalki za. Eh, odličen prispevek, zahvaljujem se tudi podpredsednici, prispel sem nekoliko prepazno, torej če vam bom zastavil kakšno vprašanje, na katerega ste že odgovorili, potem uh, vi doprosim povejte, ampak vprašanje bom vseeno zastavil. Uh, nekaj uh, točk, ki sem jih želel izpostaviti, uh, je izpostavila že poročevalka, ampak uh, eno temo bi rače nekoliko razširil in sicer tukaj gre uh, za eh, povezavo za strategijo Evropa 2020 in pa tudi z vsemi projekti, ki so uvrščeni pod to eh, agendo, gre za Junkerjev načrt za partnerske sporozume in tako naprej. Zdi se mi, da je razmeroma težko povezati vse te različne projekte. In eh, številne države, članice in regije si zato sploh ne prizadevajo ali pa sploh ne vedo, da bi morale poskrbeti za usklajevanje. In mislim, da je eh, to velika odgovornost Evropske komisije. Vi morate poskrbeti za to, da bodo eh, ti projekti bolje povezani. Eh, razumel sem vaš odgovor, ampak še zmeraj ne razumem, kakšne pobude nameravate sprejeti, da bi to dosegli. Kaj nameravate storiti konkretno? Ali nameravate spremeniti količnike uspešnosti? Ali imate kakšne druge načrte? Mogoče bi lahko dali nekaj praktičnih primerov. Mislim, da bi bilo to za vse nas zelo koristno. Druga točka, ki sem jo želel izpostaviti, eh, je proračun, ki temelji na uspešnosti. Še prav posebej pa sem se želel usredotočiti na delovno skupino, ki jo nameravate ustanoviti. Vem, da ta delovna skupina še ni bila povsem ustanovljena in zanima me, eh, zakaj je prišlo do eh, te zamude. Mogoče bi lahko predstavili svojo časovnico za vzpostavitev te delovne skupine. Zanima me, kako zelo pomembna je eh, ta delovna skupina eh, tako za vas, kako tudi za parlament. Potrebujemo osem imen, tako da bo ta delovna skupina lahko začela delovati. In še zadnja točka. Vsako leto, eh, ko dobimo poročilo računskega sodišča, se v veliki meri osredotočamo na stopnjo napak. Eh, nekatere napake so povezane z eh, goljufijami, eh, drugi te stopnje napak uporabljajo za to, da bi Evropsko unijo obtožili goljufi. Zanima me, kako se odmakniti od te stopnje napak. Ljudje ne verjamejo oziroma nam ne zaupajo, eh, ko podamo razrešnico, eh, ko eh, slišijo za te visoke stopnje napak. Tako, torej, kako bi se lahko temu izognili? Vem, da je to zelo težko doseči, ampak mogoče bi morali o tem vsaj začeti razmišljati. Gospa podpredsednica, spet vprašanje, ki se postavlja vsako leto alignment uh, with Europe. Glede usklajenosti s strategijo Evropa 2020. Mi smo v novem programskem obdobju uvedli spodbude za tako usklajeno, zato da bi do nje prišlo. In te spodbude so uh, makroekonomsko pogojevanje, potem rezerva za uspešnost. Mm -hmm. Eh, tukaj bom omenila tudi tisto, kar je povedalo računsko eh, sodišče, namreč, da je rezerva uspešnosti pozitivna spodbuda. Lahko imate dostop do nje, eh, ne pa na negativen način. Torej, ohranjanje šestih odstotkov je zelo močna spodbuda. zdaj se osredotočamo bolj na rezultate in uspešnost. To je nov pristop in eh, želimo pomagati s kazalniki, ki nam omogočajo to, da si ogledamo glavne cilje. Glavne cilje, ki so postavljeni v okviru strategije Evropa 2020, potem pa se spuščamo na programe, ki so financirani in na ta način želimo tudi vzpostaviti skladnost. Vprašali ste po specifičnem primeru. No, pa si poglejmo zelo pomemben faktor za konkurenčnost eh, in sicer je to usposobljenost. To so veščine. Ko torej proučujemo, kako deluje program Erasmus, ne gre samo za to, da Eh, se ljudje selijo iz ene države v drugo. Ampak eh, si pogledamo tudi to, ali so zaradi tega ljudje bolj zaposljivi. Odgovor je da. Eh, za 43 odstotkov mislim, da je više njihova zaposljivost. Tako sem si stvari zapomnila. Ne vem, če je številka čisto točna. No, ali torej pride do večje zaposljivosti, potem ali pride do dodane vrednosti. Torej, res eh, si pogledamo eh, študente, ki so vključeni v ta program, 4 eh, milijone jih je, gledamo, kako se izboljša njihovo vključevanje na trg dela, njihova zaposljivost, kakšno dodano vrednost prinesejo, ali se vključijo v visoko kakovostna delovna mesta in tako naprej. In potem Eh, si to ogledamo tudi na ravni držav članic. Eh, program upravlja Evropska unija, mi pa proučimo tudi program oziroma učinek, ki ga eh, ima ta program v posameznih državah članicah. Lahko navedem še več takih problemov. Imamo nek agregatni cilj, potem pa ga prenesemo na dejavnost države članice in pogledamo, kaj je s tem ciljem bilo doseženo ne trdim, da je že vse upravljeno in da vse odlično deluje, ampak eh, skušamo uskladiti Junkerjev načrt in pa Evropa 2020 in eh, potem imamo tudi partnerske sporazume z državami. Tudi na tej ravni obstaja velik zagon in to lahko potrdim. Eh, Stopna brezposelnosti je za 23 odstotkov nižja, to je tista številka ki sem jo prej želela izpostaviti. E, dobro, to sem zdaj povedala, ampak sem se pa izgubila v trenutnih mislih. No, če si ogledamo EFSI, torej sklad za strateške investicije, to izhaja iz Junkarjevega načrta. Potem pa smo ta načrt povezali tudi s sedmimi glavnimi pobudami strategije Evropa 2020 tukaj lahko vidite povezavo ena na ena. In ko izvajamo programe na ravni držav članic, eh, moramo spet poiskati to povezavo. Naši kolegi pripravljajo to razvrščanje in povezave Evropa 2020, eh, Junkerjev načrt in pa partnerski sporazumi po državah. In na to se osredotočamo v okviru proračuna, osredotočenega na rezultate. Ugotavljamo tudi, ali imamo prave kazalnike ali ne, ali potrebujemo kakšne spremembe ali ne. Vaše drugo vprašanje pa je bilo glede delovne skupine. Tukaj imamo določeno sosledje dogodkov. 30. april 2015, takrat sem poslala pismo in institucijam in sem prosila za imenovanje v to medinstitucionalno delovno skupino. Nekaj smo dobili takih imenovanj iz uh, različnih institucij, iz nekaterih pa ne. Ne želim na nikogar kazati s prstom, ampak čas je potekal. Potem pridemo do 17. decembra. Da bi presegli to, kar je predstavljalo veliko težavo, sem še enkrat pisala vsem institucijam predlagala sem, da se stvari lotimo pragmatsko, torej da začnemo delati na ravni strokovnjakov. In naslednja stvar, ki jo lahko na tem, eh, naredim, potem naredimo, je, da organiziramo sestanke strokovnjakov. In da ne gre za tisto, uh, medinstitucionalno skupino. Aprila letos pa se bo zgodilo prvo tako srečanje med strokovnjaki. Mi bomo v komisiji organizirali za eh, različne strokovnjake eh, srečanja in sicer bo šlo za strokovnjake sveta, parlamenta, iz akademskega sveta in tako naprej. Na ta način se bomo povezali, institucije se bodo povezale kajti imamo zelo pomemben skupni cilj. In uh, cilj je, da skupaj definiramo eh, naše uh, naslednje programe in cilje in da ugotovimo tudi napredek. Potem pa težko vprašanje, kaj naj naredimo s tem ponavljajočim se uh, nerazumevanjem uh, stopne napak. mislim, da bi na tem področju morali eh, spet biti zelo pragmatični. Najprej bi morali vzpostaviti novo komunikacijo in sicer glede tega, kaj eh, smo dosegli s celotnim proračunom. Več pozornosti bi morali namenjati 95,6 odstotkom Eh, programov, ki jih eh, napake niso prizadele in eh, kakšni so rezultati teh programov in teh sredstev, ali so rezultati dovolj dobri ali bi lahko bili še boljši. Kar se tiče stopne napak, pa moramo še naprej delati na tem, da bi jo znižali. Sam zelo trdno verjamem v našo sposobnost, da prek poenostavljanja dosežemo napredek in sicer, da napredujemo tudi eh, pri preprečevanju stopne napak. Ali bomo dovolj močni, da bomo dovolj poenostavili stvari, zato da eh, se bo stopna napak bistveno zmanjšala. Ne vem, to bomo videli naslednje leto. No, tretja stvar pa je, da moramo še naprej na verodostojen način si prizadevati za to, da uh, prikažemo, da korekcije eh, približajo stopno napak eh, stopni pomembnosti. In stopno pomembnosti bi morali eh, doseči oziroma se vsaj približati. Ne morem spremeniti obnašanje ljudi, ki vse čas lažejo javnosti, da je to ukradeni denar. Ne, ni tako. Tudi če gre samo za en peni, je to en peni preveč. Ampak v večini primerov ne gre za goljufije, gre za napake. Še naprej si bomo prizadevali razlagati, zakaj pravzaprav gre. Skušali bomo biti še bolj eh, ilustrativni, za kakšne napake gre še bolj nazorno prikazati eh, vrsto napak in pa državam članicam bomo pomagali izboljšati eh, nadzorne sisteme za nadzor eh, napak. Ali to lahko dosežemo že do naslednjega leta, to pa mislim, da je retorično vprašanje, na katero vsi poznamo odgovor. Hvala. Ja, und wir werden alle dabei sein und es sehen. Nächster auf der Rednerliste ist der Kollege. Vsi bomo prisotni in bomo videli. Naslednji je kolega Štars, izvolite. Eh, eh, Hvala mm, podpredsednici komisije za dobro upravljeno delo in za odlično sodelovanje eh, z nami. Zahvaljujem se tudi vsem uradnikom komisije. Hvala, ker ste odgovorili na vsa pisna vprašanja, ki smo jih poslali zelo hitro in učinkovito je bilo vse skupaj zastavljeno in uh, hitro smo dobili odgovore. Zelo cenimo, uh, da ste se tako odzvali. No, tri vprašanja imam. Eh, in sicer sporazum o tobaku. Mm, stvari so se zaključile pri Filip Moris sredini lanskega leta. Rekli ste, da boste pripravili poročilo o oceni in konec lanskega leta naj bi bil rok za to poročilo. Zdaj smo že 25. januarja torej naslednjega leta in še vedno nismo videli tega poročila. Drugi so vas tudi že spraševali po tem. Potem me zanima uh, tudi, eh, kakšno je stanje na tem področju, kdaj eh, bo to poročilo pripravljeno, poročilo o oceni te zadeve in če bo do njega prišlo, kdaj se bo to zgodilo, kakšna je časovnica, ga boste predstavili in kako boste zagotovili, da bo tudi parlament vključen v ta proces. Potrebne bodo razprave O, sporazumih o tobaku, kdaj bomo to izvedli? Mislim, da se bo to moralo zgoditi kar hitro, vsekakor do sredine tega leta. Eh, rad bi malo več jasnosti na tem področju. Mm, pomembno je, da na tem področju imamo odprto razpravo. Potem pa si želim tudi več informacij. O, oh. Eh, formalnih pogajanjih med komisijo in Filipom Morisom eh, in Olafom, ki je tudi vključen. Računsko sodišče je pred tremi leti reklo, da so države članice vedele oziroma bi morale vedeti, da določen, do določenih plačil ne bi smelo priti, eh, predvsem na področju skupnega upravljanja določena plačila so šla skozi, pa ne bi smela in države članice naj bi to vedele. Torej, tukaj so bile napake, e, tukaj je relevantna predvsem odgovornost držav članic. Mi smo svetovalni e, odbor in gospod Mulder iz liberalcev je veliko govoril o tem, predlagal je tudi, da bi morali imeti neke vrste. Eh, Eh, certifikat za finančne ministre za to, da eh, dokažejo, da so res upravili vas nadzor in da jamčijo za to, da je bil denar ustrezno izplačan, eh, torej v skladu z ustreznimi postopki. Štiri države članice so se strinjale s tem predlogom, večina pa ne. No, ali obstaja še kakšna druga metoda, katero bi eh, lahko prisilili države članice, da prevzamejo odgovornost. Ali bi lahko razmislili tudi o izterjavah neprimerno plačanega denarja. Mogoče bi morali razmisliti o čem takem. Odgovorili ste na pisno vprašanje, v katerem pravite, da je trajalo od 5 do 8 let, eh, preden je prišlo do določene izterjave oziroma povračila sredstev. To časovno obdobje se mi zdi zelo dolgo. Mislim, da bi morali bolj pritisniti na države članice, ali se vam zdijo postopki v redu, ali boste metodologijo proučili in razmislili o kakšni drugačni metodologiji. No, pa še zadnje vprašanje. Veliko krat ste že bili tu in govorili z nami. pogosto ste govorili tudi o konfliktu med Olafom na eni strani in pa nadzornim odborom na drugi strani. Večkrat ste omenjali ta konflikt. Eno od eh, vprašanj, s katerim se ukvarjajo v nadzorni odbor, je tudi neodvisnost, vprašanje neodvisnosti. Kako to neodvisnost zagotavljati? Kako lahko jamčite za eh, neodvisnost pri nadzoru proračuna? In še posebej, eh, ko gre za denar, eh, ki je namenjen tudi za Olaf. Nekaj odgovorov je bilo eh, zagotovljenih, nekaj zakonov je bilo napisanih na to temo, ampak zanima me neodvisnost osebja v tem odboru. Eh, neodvisnost zaposlenih, ali boste kaj naredili na tem področju, da se okrepi neodvisnost nadornega odbora v okviru uredbe o OLAF-u, ali boste sodelovali tudi z nizozemskim predsedstvom in pa s parlamentom oziroma tem odborom, zato da se zagotovi to, da bo uredba o OLAF-u delovala. Določene točke bi morali prilagoditi, zato da se dejansko zagotovi neodvisnost mislim, da je nujno potrebno eh, to, da je eh, neodvisnost absolutna, da ne prihaja do nobenega pritiska strani generalnega direktorja Olafa. In pa tudi več možnosti bi morali imeti ljudje, da si eh, na tem področju oziroma znotraj odbora izgradijo neko kariero. Ljudje bi morali imeti vtis, da je eh, delati v tem odboru eh, zelo eh, zadovoljujoče. Torej, kakšna bo metodologija? Izvolite, gospa podpredsednica. Ja, Hvala. Oprostite, da smo pozni z oceno. To je bilo prvo vprašanje. Hiteli smo, da bi ga zaključili, da bi poročilo zaključili do konca leta, ampak dva razloga sta za zamudo z državami članicami. Smo govorili o tem, kajti one so tudi eh, stranka v postopku. V zadnjih šestih mesecih smo imeli nekaj stikov z državami članicami, potekala je komunikacija, predvsem pa smo si želeli ogledati. Eh, vidik eh, zaščite proračuna in pa eh, zdravja. Tukaj smo dosegli napredek in oceno bomo zelo hitro zaključili. Takoj, ko bo to poročilo v oceni pripravljeno, ga bomo tudi poslali v parlament. želimo si, da bi kolegi tudi iz OLAF-a pripravili oceno glede tega, eh, kakšno je trenutno stanje stvari. Kar se tiče eh, vašega drugega vprašanja, pogajanj še ni. Zadnjič sem eh, nekaj obljubila v zvezi s tem in to sem izpolnila. Glede časovnice se upravičujem ampak mislim, da je bolje eh, zagotoviti, da eh, se res eh, srečamo, kot pa, da podam samo neko oceno o zaščiti proračuna, ni pa odražena v njej tudi ocena zaščite javnega zdravja. Dokler ne končamo ocene, Torej, to poročilo ne bo predstavljeno, ga bomo pa delili z vami takoj, ko bo pripravljeno. Potem tretje vprašanje. Države članice so vedele in niso ukrepale. Kaj lahko naredimo, da jih odvrnemo od tega? Dva pomembna koraka lahko naredimo in sicer eh, to, da prekinemo pretok, gibanje, da ustavimo plačila in če niso sprejeti uh, ustrezni ukrepi, potem pride do neto korekcij. To bo države prizadelo in tekom eh, cikla imamo tudi eh, spodbudo glede korekcij, ki gre na področje preventive potrebujemo več časa, da se še nekaj naučimo iz tega, ampak eh, to metodologijo zdaj zasledujemo. Na podlagi identificiranih specifičnih napak eh, in pa zneskov bomo ukrepali, izvedli bomo eh, korekcije, ki bodo izhajale iz ocen naših revizorjev seveda bomo o tem razpravljali tudi z nacionalnimi organi. Šlo bo za pavšalne korekcije. In skušali bomo tudi prepričati nacionalne organe. Potem pa še Olaf in pa nadzorni odbor. To sem na začetku omenila, ampak gre za zelo pomembno temo, tako da bi eh, jo rada še enkrat razložila. Parlament je komisijo prosil naj prouči odnose med Olafom in pa nadzornim odborom. Kot veste, sem se vključila sama in celotna komisija, jaz sem imela številne sestanke in opredelili smo zelo specifične teme, ki bi jih lahko rešili, da ne bi prišlo do umešavanja ta občutek zdaj obstaja, ampak od januarja smo eh, proračun za nadzorni odbor iz OLAFA prenesli na komisijo in eh, z nizozemskim predsedstvom razpravljamo o namenih komisije, da bi podala spremembo uredbe 883 eh, skozi 13. Eh, želimo ukrepati hitro in eh, zelo specifično, ne želimo odpirati nečesa, česar potem ne bomo mogli zapreti. In tudi občutek, ki sem ga dobila pri Olafu in pri nadzornem odboru je, da bi s tem lahko prispevali k rešitvi nečesa, kar eh, se vleče že nekaj let. Hvala. Naslednja je gospa Ajala Center, izvolite. Ja, hvala, gospa predsednica, hvala tudi gospe podpredsednici za vse odgovore v pisni obliki in pa za vse upravljeno delo. Nekaj vprašanj imamo v povezavi s tem, kar je že povedal kolega Vogan eh, v zvezi s kazalniki. Želim ustrajiti pri tem, eh, da eh, je potrebno in da si vi tudi prizadevate za to, kako iti naprej, kako najbolje napredovati, ampak mislim, da moramo imeti nek skupen format. Bojim se zamud. Eh, ti kazalniki morajo biti predmet soglasja, sprejeti torej treba nek dogovor o kazalnikih, preden se začne sestajati delovna skupina. Ampak eh, malo me pa skrbi to, da bi imeli neke študije o teh indikatorjih in eh, vse skupaj lahko pripelje do velike zmede. Zato se želim najprej prepričati, da je vaša ideja to, da se najprej doseže neko soglasje in eh, da potem pride do eh, nekega medinstitucionalnega sporazuma oziroma dogovora. Ne sme biti nesoglasi med eh, kazalniki, ki ocenjujejo to, kako izvajamo strategijo Evropa 2020 in pa med mandatom pogodb včasih imam vtis, da z določenimi politikami nekako izsiljujemo eh, oziroma eh, skušamo nasilo izvajati strategijo Evropa 2020. Potem me skrbi tudi, da EIB eh, nekako zaustavlja politike. Del politik eh, bo dobilo dodatne finančne instrumente, ker ni eh, dovolj denarja v proračunu. Zanima me, gospa Georgijeva, kako boste prisilili IB, da spoštuje mandat, naprimer, za kohezijo, ko gre za države, ki to bolj potrebujejo, ali pa eh, ko gre za krizo, za migransko krizo in tako naprej. In pa kako potem vzpostaviti nadzor vsega tega. Govorili ste tudi o upravljanju in sicer eh, skupnem upravljanju in pa enotnem upravljanju strani EU. Govorili smo o pilotnem projektu v zvezi s strukturnimi eh, skladi in pa kmetijskimi skladi. In iz vsega tega kaže, da se e, stopna napak povečuje na tem področju. No, če si ogledam e, peto poglavje in pa raziskave, e, potem vidim, da pravite, da je preveč nekih ureditev, da so pravila preveč zapletena in tako naprej. In to meni zveni, kot da bi rekli, da so znanstveniki in raziskovalci manj sposobni izvajati eh, in slediti pravilom, kot pa naprimer kmetje ali pa kdo drug. Že dve leti prosim, da se te stvari rešijo. Potem eh, pa se mi zdi pomembno tudi, eh, da prihaja do nadzora in revizij ko pride do napake, je to treba pregledati. In eh, večkrat se pa zgodi tako, da imamo napake eh, tako pri skupnem upravljanju kot pri drugih vrstah upravljanja in je nadzora vse manj. Eh, želim torej, da se to vprašanje reši in eh, želim vas eh, vprašati še naslednje, eh, kdaj bo podana ocena sporazuma o tobaku, ki preneha veljati junija letos. To deset tisoč dni naj bi osebje komisije delalo brez plačila. Uh, Eh, to ste rekli, zanima me, kako bomo eh, eh, tem ljudem to plačali. Seveda cenim to njihovo delo in pa njihovo predanost, ampak morali bi jim to na nek način tudi povrniti. Hvala. Oh, Gospa Georgijeva, izvolite. hvala za komentar v zvezi z kazalniki. Nujno je, da imamo v mislih, da kazalniki obstajajo v novem večletnem finančnem okviru. Smo veliko dela vložili v to, da cilje opredelimo in da opredelimo tudi kazalnike, kako lahko merimo napredek. Ne želimo reči, pozabite na kazalnike, poskrbeli bomo za nekaj novega. Ne. Videti želimo, kako in ali kazalniki delujejo. Preučiti želimo, ali jih je treba morda poenostaviti in jih morda bolje povezati. Želimo se učiti ob izvajanju. Gre za učenje v praksi. Na ta način bomo poskusili potegniti kar največ lekcij iz vsega skupaj. Gospod Kardif je že na začetku povedal, da moramo biti realistični. Postaviti si moramo visoke cilje, vendar razumeti je treba, da tukaj sploh ne gre za trivialno vprašanje. Kazalniki morajo biti zastavljeni tako, da lahko omogočijo doseganje boljših rezultatov in izboljšav. Čez čas bomo seveda pregledali vse skupaj, ampak naše izhodišče je, da kazalnike imamo v programih. Kar zadeva EIB, to je Evropska institucija, ki pripada evropejcem, kar pomeni, da mora delati za nje. Evropska investicijska banka je deloma neodvisna, seveda pa obstaja več področji, kjer je njihovo delo povezano z delom komisije. Še posebej to velja za področja, kjer komisija zagotavlja sredstva za delo Evropske investicijske banke. Zelo pomembno se mi zdi, da institucije spoštujemo mandate druga druge in da seveda sodelujemo. Na zasedanjih ECOFIN-a vedno sedim ob predsedniku Hojerju. Vem, da dobro vodi EIB. Želi biti čim bolj odprt, pregleden in vključujoč. Ne na zadnje so institucije odgovorne svojim lasnikom in lasniki so evropejci, evropski državljani. To določa tudi njihove dejavnosti. Kar zadeva finančne instrumente, oni imajo več strokovnega znanja na tem področju, vendar tudi komisija krepi strokovno znanje. Naši kolegice in kolegi preučujejo naprimer programe Kozme, V komisiji bomo še več dela namenili temu, zato da ne bomo za nekaj, kar bi morali upravljati sami, odvisni od nikogar drugega. Kajti mi smo odgovorni za upravljanje proračuna EU. Tukaj se oziram k Nadiji Kalvino, ona je generalna direktorica za direktorat za proračun. Obenem pa je prav ona tista, ki preučuje, kako bi lahko v komisiji izboljšali kakovost finančnega upravljanja. Približno 5000 ljudi dela na finančnem upravljanju. Vprašanje je, kako bi lahko okrepili spretnosti, kako bi okrepili zmogljivosti, kako bi lahko zagotovili napredek in rast te zelo pomembne skupnosti. sklad za raziskave in podatki po posameznih državah. Sama bi rekla, da prav gotovo ne menimo, da so raziskovalci manj sposobni kot kdorkoli drug. Za vsako od naših skupnosti in programov si želimo, da bi spoštovali njihov čas. Ne želimo jih preveč obremenjevati z morda manj produktivnimi dejavnostmi, dejavnostmi, ki ne bi ustrezali njihovim spretnostim. Ko govorimo o poenostavljanju, to ne pomeni, da želimo odpraviti nadzor. Ne, to pomeni, da mora biti nadzor bolj učinkovit. To pomeni, da želimo napake in zlorabe odkrivati bolj učinkovito. Zadeti je treba torej ustrezno ravnotežje med poenostavitvijo pravil in tem, da bodo pravila močnejša, ne šipkejša. Ta naloga ni preprosta, vendar k temu moramo stremeti. Poskrbeti moramo, da bo nadzor močnejši zaradi pravil, ki bodo jasnejša in preprostejša. Vendar pravila vseeno potrebujemo. Then, in še nekaj, se upravičujem, kar zadeva 110 tisoč delovnih dni dodatnih. No, ko naši zaposleni presegajo tisto, kar je od njih strogo zahtevano, je ta, da jim stojimo ob strani, da spoštujemo njihovo kakovost in da vemo, da je velika večina ljudi v naših eh, službah odličnih ljudi. To so ljudje, ki so bistri, sposobni in energetični. To so ljudje, ki ki želijo delati še več, zato ker moramo z manj doseči več. Poskusiti moramo izboljšati pogoje dela, zato da bi jih motivirali. Izboljšati moramo njihove možnosti za napredovanje v karjeri. Treba je poskrbeti, da bodo njihove žrtve ustrezno nagrajene, seveda pa se jim moramo tudi zahvaliti. V Evropi smo v težkem ozračju. In eh, ljudje imajo pogosto občutek, da se jih ne spoštuje. Včasih se jih tudi žali. Biti moramo pošteni, naši pogoji dela so dobri, tudi naše plače so ustrezne in imamo dejansko privilegij, da delamo v tem okolju. Res je privilegij služiti v tem okolju. Po drugi strani pa je seveda dobro, če človek dobi pohvalo mm, za svoje delo. Hvala. Hvala, strinjamo se z vami, ampak eh, je pač tako, da je naprimer v državi, eh, iz katere prihajam jaz, tudi denar v igri, seveda je pohvala prav tako potrebna. Kolega Val je naslednji, do petih imamo počas. Izvolite, kolega Vali. Najlepša hvala cercherò di essere molto. Eh, Poscuso un bit kratek. Hvala lepa, gospa komisarka, za odgovore, ki ste nam jih eh, posredovali, kajti vprašanje je bilo res veliko. Eh, na začetku sem želel zastaviti vprašanje v zvezi s preglednico, ki ste jo poslali v zvezi z zaposlenimi v evropskih inštitucijah iz te preglednice eh, lahko vidimo, eh, da gre za neke vrste na glavo postavljeno piramido. Eh, veliko je namreč eh, menedžerjev in le malo asistentov. Eh, in eh, vidimo, da so ti uradniki na zelo visokem položaju, kar pomeni, da so tudi njihovi dohodki izjemno visoki v primerjavi z zasebnim sektorjem. Zanima me, eh, kaj nameravate storiti, da bi spremenili to situacijo. Kar pa eh, zadeva velika eh, naročila. Zastavljeno je bilo veliko vprašanj v povezavi z velikim projektom, ki vključuje neposredno Evropsko komisijo. Gre za železniško povezavo med Francijo in Italijo. Torej, eh, pri tem velikem projektu doslej ni bilo narejenega prav veliko. Eh, pripravljene so bile študije in upravljena so bila pripravljalna eh, dela. Določena so bila sredstva in sicer že leta 2008 in ta sredstva vključujejo tudi prispeve komisije v višini 2 milijard. Eh, najprej eh, je eh, bil predviden pregled in pa potem naj bi sledila pripravljalna dela, to naj bi bilo zaključeno do leta 2012, potem se to ni zgodilo, vse skupaj je bilo pristavljeno do leta 2005, na leto 2015 in do danes se še zmeraj nič ni premaknilo. Zato izjemno dvomimo tudi glede eh, gospodarskega in okoljskega vpliva tega projekta. Kar pa zadeva finance, me zanima, kako lahko z vsemi temi zamudami eh, ta projekt eh, sploh še opravičite. Obstajajo tudi neodvisne študije strani držav članic in zanima me, na kakšnih temeljih temeli ta projekt. Gre za 40 milijard evrov za eh, projekt, eh, ki nima nobenega drugega smisla, kot eh, da bi zagotovil sredstva lobistom in pa posameznim podjetjem. Zastavil sem vam tudi že pisno vprašanje v zvezi z sredstvi za begunce. Države članice upravljajo z temi sredstvi in ne predstavljajo podrobnih analiz v zvezi z porabo sredstev. Zastavil sem vprašanje gospodu Avramopolusu eh, in tam je dejal, da je to v pristojnosti držav članic, eh, kar pomeni, da Evropska komisija povsem prelaga eh, nadzor na države članice. To mi ni všeč. Kaj ti, če Evropska komisija določa financiranje, recimo sedaj naj bi namenili tudi pomoč Turčiji, potem pa ne nadzoruje situacije niti znotraj Evropske unije, potem si zastavljam eh, vprašanje, kakšen je nadzor, ko gre za tretje države. Eh, ne vem, eh, kako bi lahko zbrali te informacije, ali najamete nekega neodvisnega revizorja, ampak potrebujemo podrobne tehnične informacije, kajti velike težave se pojavljajo in ljudje bi radi vedeli, kako uporabljamo njihova sredstva na teh ključnih področjih, ko gre recimo za migracije ali pa za velike projekte. Gospa podpredsednica, izvolite. in uh, in terms of the, um, the Hvala. Kar zadeva kadrovsko vprašanje. Izvajamo reformo iz leta 2004 in reformo iz leta 2014. Reforma iz leta 2004 je obsežnejša. Zaposlovanje je zdaj zastavljeno drugače. Ljudje začnejo delati na stopni AD5. Seveda obstaja nek tok in uh, določene ljudi, ki so z nami že dlje časa. Ti so začeli pred reformami, zato so začeli že više osnove, njihove kariere so napredovale in uh, to so ljudje, ki so zdaj na višjih položajih ampak z vidika razmerja menedžmenta in zaposlenih lahko to razmerje primerjamo z drugimi institucijami in to razmerje ni bistveno drugačno od običajnega v javnih institucijah. Morda se ne primerjamo dobro z zasebnim sektorjem, ampak mi nismo zasebni sektor. Če se primerjamo z državami članicami, lahko prav tako vidimo, da so njihove strukture podobne. In že nekaj, kakor ste lahko videli v naših odgovorih, obstaja velika razlika med tem, kakšna so ta razmerja v različnih generalnih direktoratih. To je odvisno od narave direktorata, Zato je včasih razmerje med menedžeri in zaposlenimi različno. Samo imam več direktoratov, več služb pod seboj in povem vam lahko, da potrebujemo za človeške vire in za proračun takšno razmerje in za prevajanje in tolmačenje drugačno razmerje med menedžeri in zaposlenimi. Kajti naloge so različne obstajajo različne specializacije po posameznih skupinah, zato je pač potrebnih več menedžerjev v okviru prevajanja in tolmačenja. Je mogoče več združevati, zato število menedžerjev ni tako visoko. Govorila sem že o tem poenostavljanju, to je bilo na začetku, naš cilj pa je, da bi še bolj izboljšali svoje sisteme in strukture usmerjeni smo horizontalno in službe, kot so naprimer človeški viri, komuniciranje, informacijska tehnologija, bi lahko združili. Prav tako pa gledamo vertikalno, kajti v nekaterih generalnih direktoratih bi lahko prav tako izvedli izboljšave. Zavedamo se, da je treba neprestano izboljševa, izboljševati organizacijo dela. Vprašanje je Leon Torino. Odgovorim vam lahko v okviru svojih pristojnosti. Olaf je končal preiskavo te visokohitrostne povezave med Leonom in Torinom. Preučili so morebitne nepravilnosti v tem projektu. Šlo je za sofinanciranje iz projekta TEN-T, Decembra 2015 je bila preiskava zaključena brez priporočil, zato ker Olaf ni našel suma goljufije ali nepravilnosti v tem projektu. Če so na voljo novi podatki, potem lahko seveda to preiskavo spet odpremo. To je vse, kar zaenkrat lahko povem. Postavili ste tudi širše vprašanje glede financiranja. Odgovor smo podali v pisni obliki predlagam pa naslednje. Kolegice in kolege lahko prosimo, da vam podajo podrobnejše informacije. Zaenkrat imam pač enake podatke kot vi. Informacije, ki jih imam, so v pisnem, pisnih odgovorih na vprašanja, ampak prav gotovo mislim, da vam lahko zagotovimo dodatna pojasnila v zvezi s tem. Vprašanje v zvezi z begunci. Kar zadeva notranje financiranje, tukaj uporabljamo mehanizme nadzora, ki jih imamo, torej revizije komisije in revizije računskega sodišča. Enako velja tudi za financiranje v tretjih državah. Vendar upoštevati je treba še nekaj. V tretjih državah zahtevamo specifične projekte. V primeru Turčije, na primer, ko bo instrument za Turčijo začel delovati, bo tudi to veljalo. V okviru financiranja komisije bomo opredelili specifične projekte in dejavnosti, zato da bomo lahko spremljali, kako se denar porablja. Više kot je tveganje, več človeških virov temu namenimo. Kar zadeva človekoljubno pomoč, to je področje, kjer se denar hitro razdeli in že pred leti smo sprejeli odločitev, da bomo oblikovali lokalne pisarne. Osebje za te pisarne zagotovi komisija. Na približno 40 lokacijah ima komisija ljudi in to so ljudje, ki tam upravljajo spremljanje v realnem času v imenu državljanov. Oni spremljajo, kaj se dogaja z denarjem, ki ga zagotovimo. Samo sem se ukvarjala s tem področjem in povem vam lahko, da je to zelo dragocena storitev za Evropsko komisijo, pa tudi za druge, kajti v številnih primerjih države članice tam nimajo svojih ljudi in zato se pač zanašajo na nas, kar zadeva spremljanje. Povem pa vam lahko, da nikoli ne sprejemamo informacij kar tako, vedno preverjamo. Naslednji je kolega Alijo. Izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani prijatelji, gospa podpredsednica, najlepša hvala za opravljeno delo. Več vprašanj imam in sicer v povezavi z tem, kar je bilo povedano v zvezi z izdatki Evropske unije. Tukaj gre za političen vidik, eh, gre za rezultate politike In uh, to vprašanje je zastavila tudi naša poročevalka. Gre za povezavo med eh, izdatki in pa uh, doseženimi rezultati. Naj vam dam primer. Danes jutraj je nek francoski časopis, ki ni euroskeptičen, zapisal naslednje. Eh, nezakoniti prispevki za notranji eh, trg. Brusel eh, slabo uporablja 4,4 odstotka sredstev. Stopnja napak je izjemno visoka in to v Evropi, ki naj bi temeljila na varčnosti. Tukaj gre za veliko potrato. In Ta časopis seveda uporablja poročilo Evropskega računskega sodišča. Torej, ko gre za uh, napake, um, se moramo osredotočiti eh, na odpravljanje leteh. Namreč eh, veliko je uh, projektov uh, in v začetni fazi lahko napake preprečimo, ko je enkrat projekt teče, eh, ko gre že za javna naročila, potem eh, lahko govorimo že o goljufijah. Eh, torej, stopnja napak bi bila precej nižja in stopnja goljufij morda precej višja, če bi že vnaprej določili sredstva za posamezen projekt. Ampak kaj zadeva stopnjo napak? In uh, kar zadeva evropsko politiko, Evropsko računsko sodišče pravi, eh, da bi lahko s prožnejšim pristopom rešili kar nekaj problemov. Eh, po mojem mnenju eh, se zato Evropsko unijo prej približujemo nekdanjemu sovjetskemu načrtu kot pa načelu subsidijarnosti. In to je bilo temeljno načelo Evropske unije ob ustanovitvi, ampak tukaj gre za filozofski vidik, tako da to pustimo ob strani. Iščem poročilo. poročilo organizacije, ki je izvedla revizijo, nekdanjega komisarja, ki je deloval v času Barozove komisije. Gre eh, za komisarja, ki je delal za eh, mednarodno eh, podjetje oziroma kar za eno tretjino kolegija. Gre za eh, eh, agroživilsko eh, podjetje. Potem pa je tukaj še drug eh, komisar, ki se je pogovarjal o čezatlantski pogodbi in ki je danes prisoten v več finančnih inštitucijah. In torej uživa prednosti eh, te čezatlantske pogodbe. Kako se torej v prihodnosti izogniti temu, da bi nek komisar, ki ima danes zelo pomembno funkcijo v Evropski uniji, eh, da se ne bi v prihodnosti znašel v naskrižju interesov? Eh, kajti eh, komisarji eh, nekdan odločajo oziroma danes odločajo o evropskih zadevah, v prihodnosti pa se lahko znajdejo na čelu nekega mednarodnega podjetja in na ta način uživajo prednosti evropskega sistema. Tako to prepričati. Ah, uh, Hvala lepa. Stopne napake. Seveda je treba ločevati med napakami, ki so pač napake, in goljufijami in korupcijo. Treba je ločevati med temi pojavi. Dokazane goljufije so mnogo nižje od dokazanih stopen napak. To seveda ne pomeni, da smo zajeli vse goljufije, ampak dokazano je približno nič celih dva odstotka 4,4 odstotke je stopnja napake, 0,2 odstotka pa je stopnja goljufij. Toliko, da bo jasno, povem vam, da je to tisto, kolikor pač mi ugotovimo. Morda je goljufij več, ampak 0,2 odstotka ugotovimo pri komisiji. Velika razlika torej med napakami in goljufijami. Vendar, pravimate, državljani težko ločujejo med tem. In to vprašanje mi je že bilo zastavljeno, kako bi lahko bolje komunicirali. Zato se posvečamo temu, kaj dosegamo za državljane, kakšni so naši rezultati, kakšna je dodana vrednost. Zato želimo delo zastaviti prav v tej smeri. Kar zadeva specifično vprašanje preglednosti glede dejavnosti po mandatu, trenutno velja kodeks ravnanja za komisarje in 18 mesecev komisari ne smejo prevzeti dejavnosti. V 18 mesecih nekdani komisar nikakor ne sme začeti upravljati dejavnosti, če ne dobi potrdila ali dovoljenja ad hoc odbora za etiko. Ta ad hoc odbor za etiko sestavljajo tri neodvisne, zelo spoštovane osebe in ta odbor se potem izrazi v zvezi z zahtevo. Po 18 mesecih dejavnosti komisarjev odbor ne spremlja več. Prvih 18 mesecev pa je nadzor zelo strok, sem podpredsednica odgovorna za človeške vire, povem vam lahko, da smo imeli veliko primerov, ko so nekdani komisarji prosili za dovoljenje, potem pa so bili ugotovljeni pomisleki in tega dovoljenja niso dobili. Primeri tega obstajajo. Dovoljen ne dajemo samodejno. Prav gotovo ne. Prav gotovo. Tako pa je treba zagotoviti preglednost v zvezi s tem. Obstaja spletna stran, ki jo lahko obišče vsak državljan in vsak državljan lahko to preveri. Gre za ec.europa.eu, transparency, poševnica ethics. Povezavo do te spletne strani vam lahko pošljem. Tam lahko vidite, da so podatki javno na voljo. Prav tako obstajajo določeni predlogi, da bi zadeve še okrepili. Te predloge bomo obravnavali, videti pa si želimo, kako bo sistem deloval. Ta sistem smo šele sprejeli. Po 18 mesecih veljave bomo izvedli umestni pregled, potem pa bomo videli, kaj bomo storili. Hvala, gospa Ajala Sender ima pod vprašanje v zvezi z neodgovorjenim delom svojega vprašanja, pa tudi sama sem na seznamu govornikov. Izvolite. No, samo spomnila bi vas rada. Čeprav ste veliko govorili, gospodu Stasu, o tobaku, no, bi vas eh, spomnila na vprašanje, kdaj lahko pričakujemo eh, neko analizo ali pa eh, Mm, študijo o teh sporazumih o tobaku, tako da bomo obveščeni o vsem, kar se na tem področju dogaja. Hvala. Se upravičujem, da nisem odgovorila na to vprašanje. Ko je bilo postavljeno vprašanje, sem rekla, da delamo na tem in da bo delo kmalo zaključeno. Kaj pomeni kmalo? To pomeni nekaj tednov, ne nekaj mesecev. Ne želim pa govoriti o specifičnem roku, zato ker si želim poskrbeti, da bomo pripravili kakovosten izdelek. Videla sem, kako delo napreduje, mislim, da bomo dosegli dober rezultat, ampak gre za vprašanje tedna, kako sem dejala. Hvala. Hvala lepa, tudi sama sem na seznamu govornikov. Želela sem se vam zahvaliti. Tega ne menim ironično. Hvala, da še nam nikoli niste lagali. Mislim, da je to korak naprej pogosto zastavljamo vprašanja, ki niso prijetna in na ta vprašanja vedno odgovarjate z dejstvi in podrobno. In zato sem vam hvaležna. Sama sem prav tako zastavila pisno vprašanje v zvezi z stroški zasedanja Olafa na mednarodni ravni, to je bilo v Rivi. Vaš predhodnik mi je dejal, da ste za to plačali 30 tisoč evrov, šest tednov kasneje pa ste dejali, da je, bilo, da je bil znesek v bistvu 118 tisoč evrov. Hvala za te informacije, sama sem imela nekaj podoprašanj v zvezi s tem, z določenimi deli odgovorov nismo zadovoljni, morda bomo prosili za določene podrobnejše odgovore, se opravičujem za to, ampak vseeno hvala. Želim spregovoriti o dvojem. V odgovorih se mi je zdelo zanimivo tisto, kar ste napisali o EIB in Siriji. Tukaj bomo zastavili prav gotovo pisno pod vprašanje. Govori se o 2 milijonih evrov. EU je to plačala EIB v smislu jamstev. Mm, zanimivo bi bilo videti, kdo bo na strani Sirije dobil ta denar in kakšne naložbe so bile izvedene v Siriji. Meni je to prav gotovo zanimivo vprašanje. To bomo zastavili pisno, ampak hvala za to, tega zaenkrat še nisem vedela. Dobro, zanimajo pa me torej človeški viri. Tudi to se mi zdi zanimivo, vprašanje 38. In odgovor, da imamo presenetljivo visoke stopnje odsotnosti zaradi bolezni. delo je naporno, ampak mislim, da tega ne moremo primerjati z delom na kmetiji, naprimer. Teh dni je vedno več, iz leta v leto. Če vidimo, koliko časa so ljudje bolni, 65 odstotkov osebe je bilo, 65, je bilo torej bolnih, to je zelo visok odstotek. In od teh je povprečna bolezen 19,4 dni. Torej, tisti, ki so bolni, so bolni skoraj 4 tedne. Zanima me, kaj se lahko naučite iz tega. Mhm, prav gotovo ste se vi tudi ukvarjali s tem vprašanjem. To je prvi del mojega vprašanja. Drugi del zadeva naslednje, namreč nadlegovanje in uh, napoved, da boste to preučili, zanima me, kdaj boste tako daleč, da bi lahko spregovorili o tem, torej kdaj boste pripravili postopek ali načrt postopka. Postopki zaradi nadlegovanja so visoki, 15 tisoč evrov na posamezen primer in to je torej moje drugo vprašanje. Na eno vprašanje nismo dobili odgovora, namreč koliko je članov kabineta brez natečaja EPSO, tako imenovanih padalcev. Številke nismo dobili, nič hudega, dostavili vam bomo vprašanje v pisni obliki, lahko nam tudi odgovorite pisno. Ampak eh, v vsakem primeru, hvala za vsebinsko bogatost odgovorov. Vemo, da ni bilo vedno tako in uh, Vemo tudi, da so službe včasih pripravile podrobne odgovore, pa so bili potem izbrisani in tako naprej. In če vprašanje za računsko sodišče, odgovor na 23c, vprašanje, to je bilo priporočilo, v letnem poročilu na osnovi finančnih instrumentov in tako naprej, ali bi to komisija lahko izvedla ali ne, odgovor težko razumem odgovor komisije. Lepo bi bilo, če bi nam računsko sodišče lahko poslalo pisen odgovor v zvezi z odgovorom komisije. Hvala za že vnaprej in gospa komisarka, izvolite. Thank you, madam chair. And... Hvala, gospa predsednica. Tudi sama sem vam iskreno hvaležna za to, da ste nas pohvalili, da ste potrdili, da smo na vprašanje res odgovorili po najboljših močih. V zvezi s Sirijo vam bomo več povedali kasneje, prosili bomo za več podrobnosti, zaenkrat ne morem iti podrobneje, ampak eh, prav gotovo boste izvedeli več. Vprašanje, zakaj je prišlo do tolikšnega povečanja odsotnosti zaradi bolezni. sami preučujemo to vprašanje in eh, to se odraža tudi v raziskavi, ki smo jo izvedli med zaposlenimi. Kaj ljudi skrbi? Več je stresa. Več je stresa zaradi zmanjšanja števila zaposlenih, več pa je stresa tudi zato, ker je ozračje v Evropi težje. Letos in to je odgovor na vaše vprašanje, kaj bomo storili v zvezi s tem. Letos smo torej začeli izvajati nov program Fit na delu. Ta program združuje štiri vrste ukrepov. Prvič, ponujemo več psihološke podpore, več medicinske podpore na tistih področjih, ki nas še posebej skrbijo, to je izgorelost in povečanje stopnje izgorelosti, Drugič, podpiramo tudi zdrave načine življenja. Odprli smo mm, nove sobe za fizične dejavnosti v različnih zgradbah komisije, pogajamo se o popustih za telovadnice in športne klube, omogočamo ljudem, da bi opravljali dejavnosti, ki jih držijo pri zdravju. Tretjič, v kantinah smo uvedli zdrave obroke, kajti kakovost hrane je prav gotovo del boljšega zdravja. Najpomembnejši pa je četrti element, namreč zagotavljamo več prožnih oblik dela, več možnosti, da ljudje sami opredelijo čas, ko delajo, več možnosti za delo nadaljavo. To je zelo pomembno za družine, ne samo za očeta, ampak tudi za, oziroma ne samo za mater, ampak tudi za očete z majhnimi otroki. Prav tako želimo vedeti, da bomo bolje razumeli razloge za povečanje dni, ko so ljudje odsotni zaradi bolezni. Še posebej, ko gre za dolgotrajne bolezni. Nekateri so odsotni en dan, nekateri pa tudi leto dni. Prav tako želimo preučiti tveganja za zlorabo te možnosti. Menedžerjem dajemo več možnosti, da upravljajo s tem vidikom, zato da bodo lahko spremljali, kaj se dogaja v njihovih skupinah. Tako v smislu tvegan, tvegan za izgorelost, naprimer, mene osebno to zelo skrbi. Ampak preučiti moramo tudi tveganje za neenakomerno porazdelitev delovnega bremena. Podpiramo menedžerje na srednji ravni, to pa zato, ker želimo menedžerjem omogočiti, da bodo bolje upravljali z ljudmi bolj enakomerno smo zagotovili porazdelitev dela. Skrbimo za to, da ne pride do tega, da bi bolj pridni delali dlje in več. Predlagamo nov korak, da bi namreč pri oceni uspešnosti menedžerjev bolj upoštevali upravljanje, ne samo končne rezultate, torej kako menedžerji spremljajo ljudi, kako skrbijo za njo in tako naprej. To je zelo pomembno. Sirija? O tem sem že povedala nekaj. Več informacij bomo zagotovili kasneje. Še nekaj. Aha, nadlegovanje. Dobro, nadlegovanje. Zaenkrat se bolj posvečamo podpori in usmerjanju Zaenkrat eh, na mizi ni predloga za revizijo politike. Z izjemo tega, da bomo začeli izvajati strategijo za različnost. Želimo opozarjati na razlike med ljudmi in eh, različnost in sprejemanje različnosti lahko zmanjša pojav nadlegovanja na delovnem mestu. Zaenkrat pa revizije politike za preprečevanje nadlegovanja ne nameravamo revidirati, poskušamo pač eh, bolj upoštevati morebitne razloge za to. Zagotoviti želimo bolj kakovostno upravljanje, in želimo zagotoviti tudi boljše rezultate na tem področju. Gospa Suker, vas gledam zato, da bom podala res pravi odgovor. To je vse. Hvala. Ja, dank, glaub, frage, der... Najlepša hvala. Vprašanje eh, bolniškega dopusta, o tem se bomo zagotovo pogovarjali še tekom leta. Mislim, da bi bilo zagotovo smiselno to storiti. S tem smo. Uh, ob eh, koncu tega posveta besedo eh, lahko dobi še računsko sodišče, če to želi. Gospod Lazarov, ali želite besedo ali pa gospod Kardic? Ja, izvolite. Hvala lepa. Gospa predsednica, v zaključek naj zagotovim odboru za proračunski nadzor, da bomo nadaljevali z eh, podporo eh, pri javnem eh, nadzoru porabe finančnih sredstev. Podpirali pa bomo tudi Evropsko komisijo pri soočanju z izzivi, ki jih čakajo. Najlepša hvala. Gospod Kartif. Hvala lepa, gospod predsednik. Skušal eh, bom biti kratek in govoriti počasi. Samo nekaj točk bi rad eh, osvetlil. Udeležba računskega sodišča v proračunskem eh, okviru, če obstaja kakršen koli dvomi, naj povem, eh, da je bila zagotovljena naša neodvisnost. Eh, Kar zadeva pilotne projekte, S tem eh, delom bomo nadaljevali eh, še v naslednjem eh, letu. Videli bomo, kaj se bo zgodilo glede na izkušnje zbrane v prvem letu. Iz te seje pa smo razbrali, da vas naše nadaljno delo na tem področju zanima in da želite tudi, da bi ga razširili. Zagotavljanje boljše povezave med indikatorji med kazalniki. Komisija ima prav, to je zelo težko doseči, ampak pri našem delu eh, se pojavljajo številne priložnosti. Kazalniki in cilji bi lahko bili eh, božje definirani. Tudi v tretjem poglavju je kar nekaj eh, specifičnih kriterijev. Torej, komisijo bi pozval, da nadaljuje z svojim delom v tej smeri in uh, da si ogleda tudi naša priporočila. Najlepša hvala. Um, Ali nam boste poslali kakšno uh, pismo v zvezi z 23C ali vam moramo poslati vprašanje? ne, ni nam treba pošiljati nobenih pisem. Posredovali vam bomo pisen odgovor, kakor hitro bo to mogoče. Hvala lepa. Najlepša hvala, torej besedo dobi poročevalka. Hvala lepa. Kar nekaj točk eh, bi eh, rada izpostavila o tem svojem zaključku. Najprej bi se rada zahvalila Evropski komisiji in sicer vsem v Evropski komisiji, še prav posebej pa podpredsednici za odlično sodelovanje in odlične pisne odgovore, ki smo jih zmeraj prejeli. Hvala lepa tudi Evropskemu računskemu sodišču, zari smo odlično sodelovali, kot veste. Eh, razrešnico eh, dajemo vsako leto in zato upam, eh, da bo letošnja razprava koristna za prihodno razrešnico in za vse naslednje razrešnice. Mislim, da odgovori komisije, ki so bili doslej odlični, niso povsem zadovoljivi zapisala sem si nekaj točk, kjer nisem uh, zadovoljna. Skušala sem še razjasniti nekaj zadev danes, ampak še zmeraj mi ni povsem jasno, kakšna je povezava z eh, Junkarjevim načrtom. Mislim, da če nimamo jasne dolečitve uh, eh, sredstev v evropskem proračunu, uh, pomeni, uh, da povsem nasprotujemo svojemu lastnemu cilju, eh, torej cilju proračuna, ki bo eh, temeljil na uspešnosti. Imam pa še nekaj drugih točk, ki bi jih rada izpostavila. Zdi se mi preuranjeno, eh, da bi govorili o tem, ali bo Evropski parlament podprl razrešnico ali ne, kajti potrebujem še nekaj dodatnih informacij. Najprej bom spregovorila o nekaj splošnih točkah, potem pa o nekaj specifičnih točkah prva točka. Če še ostanemo pri uspešnosti, bi radi, da Evropska komisija razmisli, kako bi lahko povezali večletni finančni okvir in politične prioritete v eh, dolgoročni viziji, kajti eh, tukaj zaenkrat obstaja velik razkorak. Drugič, želeli bi, da Evropska komisija zagotovi tešnejšo povezavo med eh, agendo 2020 in partnerskimi sporazumi. Imam tudi specifično vprašanje eh, glede eh, generalne direkcije Agri. Radi bi eh, nov cilj, ki se bi se osredotočal na zagotovitev uspešnosti v letnem poročilu GD Agri. To bi pomenilo novo razdelitev kmetijske politike, to se nam zdi zelo pomembno in o tem smo govorili tudi s komisarjem Hoganom. Kar zadeva prihodke, bi radi, da Evropska komisija poda novo pobudo, eh, glede na pobudo, ki je bila podana leta 2013 eh, in sicer gre za revizijo eh, politike. Tukaj se je potrebno boriti proti neravnotežjem in zaradi tega so potrebne, potrebne posodobitve. Peta točka. Strinjamo se, v veliki meri vsaj z Evropskim računskim sodiščem, ki zahteva dolgoročni načrt pretoka sredstev, eh, kaj ti eh, prevzete in neporovnane obveznosti bodo ostale problematične tudi v prihodnosti. Kot eh, smo slišali že v preteklosti, pa tudi danes, se mediji močno zanimajo za temo integritete Evropske unije in zaradi tega potrebujemo zelo dober kodeks eh, obnašanja, ki ga eh, je potrebno redno posodabljati in nadzorovati. Ne morem izpustiti evropskih šol želimo, da bi bila Evropska komisija proaktivna in da bi zagotovila, eh, da so uresničena priporočila eh, Evropskega računskega sodišča iz 21. septembra 2015. Osma točka. Priporočila specifično za posamezne države. Radi eh, bi, da GDI Evropske komisije opišejo svoj prispevek k eh, tem priporočilom sprejetim v evropskem eh, semestru. Deveta točka, skupina izvedencev. Radi bi, da Evropska komisija odgovori na zahteve Evropskega parlamenta, ki so bile podane ob sprejetju proračuna za leto 2014. Deseta točka, tri specifična vprašanja, o katerih ne bom govorila, kajti veliko je že bilo povedanega, torej jih bom le navedla prvič tobačni sporazum in podpora pri tem sporazumu, druga točka OLAF in tretja točka migracije in azilna politika. In seveda, gospa podpredsednica, če imate morda v mislih še kakšne druge obveznosti, potem eh, bi bili veseli, če bi vas. Eh, z njimi seznanili. Um, ne vem, mogoče nam lahko pošljete pismo o, o, o nameri o prevzemu obveznosti ali pa pisno izjavo. Ampak to bi potrebovala pred eh, razpravo z vsemi poročevalci v senci in pred razpravo o osnutku poročila na temo razrešnice Evropske komisije. 23. februarja potekala razprava na to temo v tem odboru. Upam, da bo uh, zaključek uh, teh uh, posvetov dober in sem se zahvaljujem za sodelovanje. Še en mesec uh, težkega dela nas čaka, ampak upam, da bomo ta postopek razrešnice tudi uspešno zaključili. Najlepša hvala. No, s tem smo prispeli do konca današnje seje. Naslednja seja bo 28. januarja od 9. do 12.30. In zapišite si tudi 4. februar, ko bomo ravno tako imeli sejo. Hvala lepa, vsem želim prijeten večer. Eh, gospa eh, podpredsednica, eh, morali ste delati nad ure z nami, kljub temu pa vam želim lep večer zaposlenim v OLAF-u pa želim prijetno zabavo. Jutro zdi se mi res pohvale vredno, da je management organiziral zabavo za vse zaposlene v OLAF-u. E, torej, e, upam, da se boste lepo zabavali. Se je s tem zaključena.